Good morning, ladies and gentlemen. First, I have to make a technical remark. Dobro jutro, gospe in gospodje. Tehnična pripomba. Arabsko tolmačenje je na kanalu 25. Dear colleague, dear guests. Poštovani kolegi, dragi gostje, veliko čast mi je, da vas lahko povabim in pozdravim na to konferenco razumevanje političnega islama. In rad bi pozdravil vse, ki so prišle. prišli k nam, še posebno Pira Vermoa, generalnega sekretarja iz EEAS, ki bo podal vodni govor. Danes prihajajo naši gosti iz Bližnjega shoda iz Severne Afrike, področja, ki je doživelo veliko družbenih sprememb od leta 2010. V teh nekaj letih se je politično življenje na Bližnjem shodu zelo spremenilo zelo veliko islamskih strank se je dvignalo v Moroku, Tuniziji, Egiptu in te stranke bodo verjetno še naprej igrale pomembno vlogo. Tranzicijski proces pa ni bil vedno gladek in veliko opazovalcev je govorilo o muslimanski zimi, ki sledi arabski pomladi. Vendar pa mislim, da je to nekoliko preveč poenostavljeno. Tranzicijski postopek pa moramo gledati veliko širše. Naslednji koraki so konsolidacija ustave. To je še večji izziv. Demokracija, politična dejanja strank se ocenjuje strani voljivcev. In ljudje bodo sodili to, kar počnejo islamske vlade. Islamske stranke se bodo morale soočiti s presojo voljivcev na prihajajočih volitvah. In mislim, da je to najpomembnejše da je za demokracije pomembna pravna država. To je ključnega pomena. Pravna država, ki spoštuje individualnost držav, ki išče uravnovešeno držo v pluralističnem sistemu, da imajo tudi drugi možnost, druge etnične skupine, religiozne skupine, igrati dejavno vlogo v družbi in politiki. Kako lahko to storimo? v državah z veliko muslimansko večino. Prav tako mora biti mogoč prenos oblasti v demokratičnih državah, je današnja opozicija, jutrišnja vlada. Če to ni možno, potem to ni demokracija. Volitve same, ki ne dajo priložnosti zaradi postopkov, in zaradi okoliščin, ki ne omogočajo spremembo oblasti, tako okolje ni demokratično. Uporablja pravila demokracije, ni pa to demokracija, ker ne uporablja tehnik demokracije. Samo tako demokratično, odprti družbi lahko ohranimo prednosti mislimo, da je bila naša napaka v Evropski uniji, ko smo mislili, da je potrebno podpirati samo stabilnost in smo predolgo stavili samo na stabilnost. Mislim, da smo se tega naučili. Stabilnost ni protidemokratična, vendar pa prava demokracija, demokracija in pravna država bosta potem proizvedli tudi stabilnost. Mislim, da moramo to videti na tak klasičen način. vse strani morajo upoštevati demokratične prakse, ustavni postopek, ki se nadaljuje, se mora zaključiti in mora pokazati, da smo na pravi poti, da ne moremo zvage demokracije vzeti samo po sebi umevno. Vse to je zelo delikatno početje in to smo videli tudi v Evropski uniji. Veliko opazovalcev govori o arabski revoluciji kot o nečem, kar se je že zaključilo. Spet mislim, da je to preveč poenostavljeno. Vsak politični postopek potrebuje čas, še prav posebno, ko gre za vzpostavitev demokratičnih praks in institucij, ki bi naj dosegli konkretne rezultate. Prav tako imamo različne načine, kako lahko dosežemo to demokracijo. V Tuniziji in Egiptu imamo to kot rezultat revolucij v Maroko. Pa je bil poskus, da bi monarhija postala ustavna monarhija. Ne vemo, katera pot je najboljša, katera bo obrodila najboljše sadove, vendar pa obe metodi bi morali naleteti na našo podporo in ta je zaželena, zato da bi lahko ta prizadevanja podprli. In mislim, da ne smemo gledati vse skupaj eh, samo kot ustavno institucionalna vprašanja. Mislim, da moramo na to gledati tudi kot na družbena vprašanja. Arabska pomlad v Egiptu. Tukaj je šlo za osebno svobodo. To je bilo zelo podobno vprašanjem, ki smo jih imeli pred spremembo režimov v srednji in vzhodni Evropi. Mislim, da je to zelo podobno. Gremo v isto smer, seveda pa so bile razlike. V Evropski uniji imamo kljub vsem razlikam določene izkušnje. Ko so naši prijatelji na Polskem, na Češkem izvajali reforme, sistemske spremembe. In mislim, da lahko te izkušnje uporabite tudi vi gre pa seveda za posebne okoliščine in to je današnja točka. Govorili bomo o islamu v politiki. In včasih pravijo, da islam in demokracija nista združljiva. Mislim, da to ni res. Mislim, da je to možno. Imamo tudi primere za to. In zato ne smemo verjeti v to, se vdati, kajti takih, takih stališč ne sprejemamo, ker to ni usmerjeno v prihodnost. Če želimo nadrevati z našim sodelovanjem, dialogom, če želimo ta dialog še razviti, potem mislim, da moramo to izkoristiti. To je pot v pravo smer. In zato upam, da bomo izvedeli več o razmerah na kraju samem in da bomo izvedeli več, kaj lahko storimo, da bi bili v pomoč pri tem vprašanju. Upam, da bo ta konferenca, kar se odnosov Evropske unije s svojimi sosedi tiče, pomemben korak naprej, da bomo izvedeli več. Naši partnerji, ki sodelujo na tej konferenci, so nas nekako prisilili v to konferenco. In sedaj bi dal besedo Janu Tihavu, vodi Kanadži Europe, ki so organizirali to za kratke vodne besede. Prosim. Morning, Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Veliko veselje mi je, da vidim toliko znancev in kolegov tukaj danes zjutraj, ko je leta 2006 Carnegie eh, začel uh, svoje delovanje v Beirutu, da bi izvedeli več o regiji in okrepili smo naša prizadevanja v tej regiji, se nismo osredotočili na to, na kar so se vsi na mirovni proces na Bližnem shodu. Osredotočili smo se na zamisel tranzicije, demokratične tranzicije v arabskem svetu. In takrat, leta 2006, je bilo to nekaj, če možno so ljudje smejali, da so pa saj ne investirate modo svojega denarja. Carnegie v Beirutu pa tudi kolegi v Washingtonu, pa so trdo delali, tudi še dve leti po arabski pomladi in po reformnem gibanju. Imeli smo veliko vpliv na razpravo in imamo seveda tudi zelo veliko interesov, ko skušamo razumeti, kako so se dogodki razvili. Drugi del strategije Carnegiea takrat je bil, da ne dovolimo zahodnim strokovnjakom, da govorijo o arabski tranziciji, da naj pridajo arabci in naj govorijo o tem, da jih bomo razumeli tako, da jih bomo prisluhnili in to analizirali in potem sporočili ostalemu svetu. In ta konferenca gre v tem duhu. Odločili smo se, da bomo pripeljali glasove, ki nas zanimajo na Zahodu. To so glasovi političnega islama in zelo veliko plasti, ki jih ima. Pripeljali smo to v Bruselj in želimo zadostiti lačnemu občinstvu to je naša izkušnja Carnegie Europe, da inštitucije, dejavniki v Bruslju želijo slišati od samega začetka arabske pomladi, kaj se dogaja na kraju samem in kako bi lahko se najbolje odvali na to. In še vedno to počnemo. Sedaj smo vas pripeljali, dragi gosti, v Evropski parlament in jutri v Institut Egmont za poglobljeno razpravo o vašem prispevku glede novih pooblastil in glede nove strategije, da bomo to bolje razumeli. Včeraj na nekaterih predhodnih sestankih je bilo že jasno, da je vzajemno razumevanje še vedno nekaj, kar lahko izboljšamo. Zelo veliko je bilo nerektenega ozračja, če temu tako rečem, v dvorani. In potem, ko smo videli v manjših krogih, smo se lahko bolje pogovarjali in to bomo videli tudi danes in to spodbujam in želim, da vsi prispevajo k temu. Nimam več veliko povedati, razen da se zahvalim kolegom, kot je storil že gospod Elmar Brok. Švicarska vlada je zelo pomagala, je omogočila to konferenco, prav tako pa tudi bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za to, da ste nam dali na voljo to dvorano, pripravili dnevni red in ste pripravili ozadje za dobro razpravo danes dopoledne. Naj se vse skupaj začne. Ta naloga je velik izziv, da stojim med Pierom Vermonem in Emerem Brokom. Upam, da sem to dobro izkoristil in sedaj seveda imate besedo vi. Hvala lepa sem. Hvala lepa. Upravičiti se moram, nisem omenil švicarske vlade, zelo sem hvaležen za to sodelovanje in pomoč to je dober primer za sodelovanje v prihodnosti. Tako, sedaj pa dobi besedo Pierre Vimon, izvršni sekretarni general EAS. E Hvala lepa, da ste prišli. Beseda je vaša. Thank you, thank you very much, Elmar. Hvala lepa, Elmar. Hvala lepa, Jan, za vaše lepe besede. Mislim, da je to, kar ste dejali glede dejstva, da je ta konferenca trenutek, ko lahko prisluhnemo našim partnerjem in prijateljem v arabskem svetu nekaj, kar bi morali kar se da hitro izvajati v praksi. In zato ne smemo biti predolgi. Rad bi se vam zahvalil za vaše povabilo, Elmar. Naj pa dam nekaj, podam nekaj pripomp za uvod v ta dialog z našimi kolegi z druge strani Sredozemlja tri stvari bi omenil. Prvič, v težavnih časih, v katerih smo v arabskem svetu, moramo vedno razumeti, kaj pomeni tranzicija. Kot vsi vemo, je to trenutek, ko ste med volitvami in ko se vzbuja veliko upanje in različno vlogo vlad, ko mora upanje se spremeniti v realnost in veliko krat to prinaša sabo izzive. Tega se moramo zavedati, prav tako pa se moramo zavedati, da je vedno vse skupaj bolj zapleteno, kot lahko pričakujemo. Vlade in težaven tranzicijski, težavno tranzicijsko obdobje je nekaj, kar smo vsi že izkusili in to je običajno čas negotovosti, to je lahko čas tudi nestabilnosti in to si moramo ogledati tako znotraj držav, kjer tranzicija poteka, pa tudi od zunaj. Znotraj vsi vemo, se soočamo s težavami strani opozicije, s težavami, kar se različnih socialnih partnerjev tiče. Mm -hmm prav tako s težavami, ki iz, izvirajo iz javnega mnenja. Morda protestov na ulicah. To ni presenetljivo, če primerjate to s tem, kar se lahko dogaja v naših državah, ko smo tudi mi izkusili težavno obdobje v našem demokratičnem procesu. In včasih je potrebno pogledati tudi nekoliko v preteklost, da vidimo, kaj se dogaja. Prav tako moramo razumeti, da je demokracija postopen, postopek. Običajno se začne z volilnim postopkom, potem pa je potrebno rešiti zelo pomembna in težka vprašanja. S tem smo se soočali vsi. Vprašanja, kdo ima pravico glasovati. Državo, ki jo najbolje poznam. Ženske so dobile volilno pravico šele leta 1945. In to je precej pozno, bi dejal glede vseh drugih vprašanj, kar se sekularnih zadev tiče in vprašanja veroizpovedi, vse to, na vse to je potrebno pomisliti na pomen pravosodja, na družbena vprašanja. Potrebno je celo razmisliti na to, kar se dogaja v sedanji evropski družbi, ko se soočamo s finančno krizo in ko sprejemamo ukrepe za vrčevanje opazovalci pravijo, da je to demokratični postopek in da je ta demokratični postopek pod pritiskom in da moramo modernizirati odgovore na te izzive. Torej, če priznamo, da je ta demokratični postopek postopek, ki traja, ki mora torej najti svoj način, da se revitalizira, da se pomaka naprej, potem lahko to tranzicijo vidimo kot zanimivo obdobje. Težavno, vendar pa obdobje, ki ga je potrebno prebroditi, če želite priti v bolj stabilne razmere. Dejal sem tudi, da je potrebno na to gledati od zunaj. In tukaj postanejo države članice Evropske unije pomembne. V našem javnem mnenju je, kot je Elmar dejal, pogled na dogodke arabske pomladi, tak, da se sprašujemo, kaj se pravzaprav dogaja, kaj je politični islam. In točno zato bo danes tako zanimivo več slišati od kolegov iz arabskega sveta. Ni dvoma, da je tudi tukaj prisotna potreba, da vse skupaj bolje razložimo in razložimo torej to tudi našim političnim strankam in političnemu javnemu mnenju. Druga točka. Potrebno je opazovati to tranzicijo in biti bolj odprt in uperjen v prihodnost. Kot sem dejal pred nekaj minutami, pot globli demokraciji k demokraciji ki zajema in uteleša različne sestavine demokracije same. Tukaj ne gre samo za volitve, gre za več kot to, kot sem že dejal. Potrebno je sprejeti dejstvo, da je ta pot globlji demokraciji dolga. Pred nekaj minutami sem omenjal volilno pravico žensk, vendar pa lahko bi našli še zelo veliko drugih primerov potrebno si ogledati različne faze in te faze je potrebno upoštevati. To pa seveda ne sme preprečiti razprave in mislim, da je to pomembno, ko gledamo na trenutne razmere v arabskem svetu. Ne gre za to, da kritiziramo, kaj se dogaja. Gre za to, da imamo pristno razpravo o tem in da razumemo, no? z dolgoročnim pogledom v prihodnost, da bo to dolgoročen, dolgotrajen postopek in da moramo to vedeti. In tukaj moramo razlikovati. Rešitev na vse te težave je v lasti držav, teh držav in ljudi teh držav. Mislim, da tega ne kritiziramo, to sprejemamo. Ne smemo pridigati, biti arogantni kako bi naj demokracija izgledala v teh državah, kako bi jo naj razvili in vzpostavili, pa tudi izvajali. Mislim pa, da imamo pravico do razprave, pravico imamo, da zastavljamo vprašanja, da postavljamo stvari pod vprašanje in da bolje razumemo, kaj se dogaja. In tudi, če je možno, da skušamo zagotoviti izmenjavo mnen, podati včasih naše lastne izkušnje in potem voditi ta ploden dialog, ki si ga vsi želimo. Prav tako mislim, da je dolgoročno gledano potrebno te nove trende v smeri demokracije postaviti v pravi kontekst. Kaj mislim s tem? Potrebno si je ogledati spremembo družb v arabskih državah v tem trenutku. Ne govorim samo o ekonomskih vidikih, vemo, da so ekonomska vprašanja zelo pomembna. Potrebno si ogledati tudi globlje trende, izobraževanje, boj proti nepismenosti, dejstvo, da so mlade generacije vedno bolj izobražene in si želijo boljšega življenja, boljših delovnih mest in boj proti brezposobnosti postaja vedno bolj pomemben. Prav tako pa se je potrebno gledati, kaj se dogaja z nataliteto. In sprememba, ki se dogaja v veliko država, je, da ko vidimo, da se te stopnje nižajo in se razvija nov koncept, nov model družine v arabskem svetu. In to se sedaj razvija in spreminja. In to je zelo pomembno. Če torej si ogledamo vse to skupaj, potem vidimo, da je celoten trend veliko bolj zanimiv in tudi veliko bolj zapleten do neke mere vidimo trende v teh državah, ki so precej podobni tistim, ki smo jih videli v Evropi v 19. in na začetku 20. stoletja. In zato mislim, da moramo to upoštevati. To pomeni, in tukaj prehajam na tretjo pripombo, da mora EU bolj kot kdarkoli biti zavezana temu, kar se dogaja v tem trenutku v arabskem svetu morda bo to težavno, včasih imamo dvome, včasih se sprašujemo, katero smer gremo, vendar pa pomembno je, da je Evropska unija na strani teh dogodkov in na strani te tranzicije, kot se odvija v tem trenutku. Christian Berger bo jutri govoril o tem bolj podrobno, spregovoril bo o podpornih okrepih, ki smo jih zagotavljali civilni družbi, volitvam, predvoljenemu postopku. Mislim, da je zaveza na strani Evropske unije resna, da se moramo tega držati in s tem nadaljevati. Z občutkom odgovornosti, z veliko vneme, da prisluhnemo in, kot smo slišali, z občutkom po strpnosti in z veliko pripravljenosti na dialog. Mislim, da za to gre. In današnja konferenca, mislim, da je zelo dober začetek v tej smeri. Tukaj bom končal, Elmar, predolg sem bil. Hvala lepa. Much, uh, Pierre, for... Hvala lepa, Pierre, za te pripombe, ki so zelo koristne za začetek konference. Sedaj pa predajam predsedovanje Josejo Ignacijo Sarafranki Sančezu Meri, kajti predsednik ni koristen, ko se začne pravo delo, zato bo on prevzel predsedovanje in bo tudi predsedoval prvemu omizju. Prosim. Dobro jutro vsem, hvala lepa, gospod predsednik. Danes do povdne imamo čast pozdraviti različne goste. Gospod Čubani iz Maroka je minister za odnose s parlamentom in civilno družbo. Gospod Darderi je član egipčanskega parlamenta in je tudi predsedujoči obora za zonanje zadeve iz stranke za pravico in svobodo potem gospod Ugen, poročevalec in potem, ko bodo govorili govorniki, bo poskušal povzeti prvo omizje. Predsednik odbora AFET, gospod Brok in generalni sekretar Pierre Vimon sta na začetku dejala, da znanost, kultura, politika in družba imajo nekaj skupnega. Ne samo znanje je pomembno in vedenje, dejansko izhaja iz besedice logos, znanje. Tudi dialog ima ta logos in lahko veliko prispeva k razvoju družbe. Poskušali bomo zajeti štiri področja, ki so povezana z arabsko pomladjo. Najprej želimo videti, kaj smo storili kot Evropska unija in kje smo morda kaj storili napak, kje nam je spodletelo, Morda smo stavili preveč na varnost, na račun demokratičnih vrednot, morda nas je to stalo verodostojnosti kot Evropske unije. Drugič, kaj točno se dogaja v državah arabske pomladi? Tretjič, kakšen odgovor ima EU na to? EAS in Evropska komisija sta predstavili novo strategijo, gre za novo politiko sosedstva in vprašanje, kaj bomo storili v prihodnosti na tem omizju danes se moramo osredotočiti na to, kaj se dogaja v teh državah in kateri modeli se izvajajo v tem trenutku v teh državah, še prav posebno, kar se tiče voljenih postopkov. Rečeno je že bilo in sicer upravičeno, da so rezultati volitev v večini držav pokazali, da so islamistične stranke zmagale to je povezano seveda tudi s tem, da so bile delno prepovedane v diktaturah prej in jih niso spoštovali. Vendar pa so zmagali tudi zato, ker so verodostojno predstavili družbene izzive v svojih državah in zato so dobili toliko podpore. Sprememba, tranzicija je vedno težavna, ne samo v teh državah. Demokratične vrednote se ne more začeti izvajati kar tako iz danes na jutri. Napredek je sicer velik, vendar pa še vedno potrebujemo tudi družbeni in ekonomski napredek, ki mora to spremljati. Vsi smo to pozorno spremljali in vidimo, kako je to izgledalo tudi v Tuniziji. Junija bi nas prijeli prvi snotek ustave, državljani bodo potem konec leta, nekje decembra, glasovali o tem. V Egiptu je tako, da smo imeli ustavni referendum z nizko volilno udeležbo, veliko večino je bila ustava sprejeta in v Maroku smo imeli ustavne reforme leta 2011. To pa mora potem spremljati okrepitev demokracije z vrsto zakonov, ki še čakajo na sprejetje. To so torej teme, ki jih bomo danes obravnavali. Predstavnik Tunizije se opravičuje, danes ne more biti z nami pomembno pa je, da so tisti govorniki, ki bodo danes govorili, povedali, kako daleč je do reforme, s katerimi izzivi se soočajo trenutne vlade in ali je islamsko pravo združljivo z demokratičnimi vrednotami in kakšne družbene pogodbe vidijo so pomembne za njihove države. Zato bi torej rad eh, prosil govornike, da spregovorijo gospod Čubani, bo najprej spregovoril, dobi 10 minut, potem pa bo imeli razpravo s poslanci. Prosim, beseda je vaša. Šukran žazilen ala hadihi stidafa wa ala da'wa. Eh, Hvala lepa, da ste <clears throat> me povabili na ta sprejem. Hvala lepa, da ste eh, se odločili za uvedbo dialoga med Evropsko unijo in južnejšimi državami. To, kar ste pravkar povedali, kaže, da je evropskim prijateljem vedno bolj jasno, da so številne njihove predstave, kar se tiče juga, kar se tiče islama, napačne in da se morajo spremeniti, torej kar se tiče islama in kar se tiče demokracije. In to zelo cenimo in to tudi kaže na to, da se je zelo težko ukvarjati s težkimi zadevami in napačni so klišeji in pa predsotki takrat, ko je treba oceniti in presoditi dejstva. Veliko čast imam, da spregovorim o položaju v Maroku. Pri nas vlada izjemni položaj, to ste gotovo že sami opazili. Gre za to, kako bi na mirni način uvedli reforme. kajti vse družbeno-politične zadeve, to je nekaj, o čemer bodo morali odločati ljudje. In reforme želijo upoštevati interese vseh, za razliko od Tunezije, Libije in Egipta, pa tudi za razliko od Sirije. je bilo pri nas tako, da se je položaj v državi popravil na miroljuben način. Naš prehod je bil miren in sproščen. In želeli smo na miren način uvesti načela demokracije. Seveda pa je treba pri tem upoštevati poglavitne značilnosti Maroka, kajti treba je upoštevati probleme, ki so vodili k pomladi. Šlo je za pet poglavitnih dejavnikov, ki so sprožili um, pomlad. Prvič, dejstvo, da so države, kjer so se dogajala ta gibanja, imele pred očmi nekaj drugega kot splošni interesi eh, ljudstva. Pred očmi so imele te države interese eh, vladarja države in pa interese njegove družine. In zato so imeli ljudje občutek, da eh, vodi države ni šlo za splošno blagostanje ljudstva, ampak posameznikom. Na vladi so bili posamezniki in pa družine ali pa posamezniki, v katerih so ljudje začeli videti sovražnike države. Prišlo je do e, takšnega občutka, kot da bi ljudje napadali e, vodjo in pa e, njegovo družino. In zato je prišlo do razkola med tistimi, ki so bili za državo in pa med tistimi, ki so bili proti državi. Mislim pa, da so bile to zelo napačne predstave eh, in to je obžalovanja vredno. Dosedanje ocene evropejcev, ki so opazovali položaj v naši državi, eh, napačne, torej vedno je bilo rečeno, sekularizem in pa eh, laicizem na eni strani in pa islam na drugi strani. Ta ocena sa strani evropejcev je bila napačna, kajti dejansko eh, to ne ustreza resnici. In potem je tu še en dejavnik, ki je prispeval k napačnim predstavam na Zahodu. Povezava med premoženjem in pa vodjo oziroma predsednikom. To Dogajalo se je to, da se je kopičilo premoženje in uh, imetnik tega premoženja ni bil odgovoren nikomor in to je bilo posem iracionalno. In zato so revni, ki niso imeli ničesar, nekega dne poznignili svoj glas, ne da bi uh, pridobili demokracijo, ampak zato, da bi dobili uh, kruh in pa dostojanstvo. Uh, In to je bilo tisto, kar je priklicalo ljudi na ulice. In potem je tu še en dejavnik, eh, ki je zaznamoval ljudi v teh državah. Bilo je tako, da nasplošno ni bilo več nikakršne preglednosti. Vladala je korupcija države in vladala je tudi korupcija v družbi. volitve sploh niso bile več volitve. Tisti, ki so se zauzemali za interese ljudi, niso nastopali na volitvah. Pravzaprav so bili izidi že vnaprej določeni in manipulirani. In um, tudi vrednota pravne države je bila povsem poteptana lahko ugotovimo, da evropejci tu niso povsem nedolžni. Kaj ti postavili, postavili so se na stran tistih, ki so do upora bili na oblasti. In tist, ta ocena, da je nekdo proti državi ali za državo. Nekaj o tem. Torej, v Maroku lahko ugotovimo to, da je bil prehod miroljuben prišlo je do miroljubnega preloma v smeri več stabilnosti in pa več demokracije v državi. Položaj v Maroku je nekoliko poseben. Naprimer, Maroko je bila edina država v Afriki, ki je doživela ta miroljuben prehod. Bistveno je bilo to, da je bil Maroko do sedaj monarhija, ampak to ni vodilo k. Torej ni bilo ločitve med eh, državo in ljudstvom. To je bil politični sistem, ki je imel več značilnosti. Nekdo je dejal, da imamo sedaj ustavno monarhijo, ampak ta razsežnost ustavnosti je bil pri nas že od 60-ih let, torej že odkar smo se osvobodili kolonialne nadvlade. Že od takrat je bilo tako, da je monarhija bila nad vsemi interesi in nad vsemi odločitvami. če je prišlo do konflikta, torej če je prišlo do hude preostritve, torej če je prišlo do konflikta med političnimi strankami ali pa med ljudstvom, takrat je bilo moč obvladati te konflikte in neenakosti je bilo moč odpraviti, zahvaljujoč monarhiji. In obstajala je možnost sprave in ravno to je omogočilo prehod. Ravno te značilnosti v Maroku so omogočile, da smo po eni strani ohranili kontinuiteto. In na to smo tudi ponosni. Naprimer, v okviru kontinuj, kontinuitete je bil vendarle možen ta miren prehod. Lahko pa ugotovimo tudi to, da v najtežjih trenutkih, naprimer v 70-ih letih, ni prišlo do absolutnega razkola med političnim režimom in pa med opozicijo. Vedno je bilo mogoče uh, voditi politični dialog. Svinčina leta, eh, tako so bila označena leta v Maroku, torej celo v teh svinčenih letih so stranke lahko še naprej delovale. Ni bilo tako, da bi se politično življenje povsem ustavilo. In potem je tu še ena značilnost Maroka. V celotni politični rasti, torej odkar smo se otresli kolonializma, smo vedno uvajali reforme. Včasih so bile to hitre reforme, včasih je do teh prišlo počasneje, ampak nikoli nismo zašli v slepo ulico oziroma nikoli se niso reforme povsem ustavile, kot se je morda dogajalo v drugih državah. Lahko rečemo, da je 1990 nastala koalicija pod vodstvom vodja opozicije. Ta pa je bil v kasnejših letih obsojen na smrt. Ampak vendarle je vladala določena prožnost v državi in ravno ta prožnost je to omogočila. Hitro smo se tudi odzivali na proteste na ulicah. Odzivali smo se eh, naprimer na zahteve ljudstva, da se je treba upreti korupciji. 9. marca je njegova majesteta imela znameniti nagovor za ljudstvo in začetek leta 2011 je bila sprejeta nova ustava in 25. marca na to smo dobili novo vlado. Tako je bil omogočen prehod in sicer preko volitev in zato je bilo tudi eh, možno zagotoviti tako miren prehod, za razliko od drugih držav, v katerih eh, je potem opozicija, ki je bila prej v zaporih, eh, se takoj zavihtela na vlado. Tipično za Maroko je, da islamistične reference, islamistično ozadje Nikoli eh, ni bilo prepovedana opozicija. Najprej so imeli 9 mandatov, potem 14, potem 42 sedežev v parlamentu. Dokler eh, se ni zgodilo to, da ima eh, ta stran sedaj 107 sedežev v parlamentu trendi islamističnih gibanj niso bili izločeni iz političnega okvira, iz političnega življenja. In zato smo vedno imeli določeno prožnost v odnosu eh, do islamističnih strank. Že od samega začetka je vse potekalo v političnem okviru, pa vendarle se moramo soočiti z velikimi izzivi, za nami pa so tudi precejšnji dosežki. In eden od dosežkov je nedvomno ta, da smo na miroljuben način lahko vrnili ljudstvu to, kar mu pripada. Vsak današnji opazovalec, celo tisti, ki je negativno naravnan do Maroka, mora priznati, da se ljudje vedno bolj zanimajo za politiko, da je politično življenje vedno aktivnejše, vedno več je novo ustanovljenih eh, združen. To leto bomo verjetno zabeležili 100 tisoč združen. Imamo na 10 eh, tisoče političnih združen. In eh, to priča o tem, da se ljudje vedno bolj zanimajo za politiko. In to je velik uspeh. Potem pa je tu še volivna udeležba. Vse kaže na to, da je volivna udeležba vedno višja. Sedaj pa še napačna razvrstitev oziroma napačna eh, polarizacija, kot eh, je v drugih državah, namreč laici na vladi in pa opozicija v islamu. Pri nas je tako, da imamo tiste, ki se zauzemajo za človekove pravice in tako naprej. In med temi so tako islamisti kot arabski nacionalisti in tako naprej. Torej v vseh teh političnih skupinah imamo tiste, ki verjamajo v reforme. Po drugi strani pa imamo tudi islamiste in pa levičarje, naprimer, ki so proti reformam. Torej, Danes lahko rečemo tako, imamo tiste, ki so za reforme in imamo tiste, ki se zoprstavljajo reformam. V drugih državah pa imamo razrede sekularisti in pa islamisti. To nam ne ustreza. Torej pri nas to ne ustreza te razdelitvi. Pri nas gre za to, da imamo um, nasprotnike in pa zagovornike reform. Poleg tega je pri naše sledeči trikotnik, torej kontinuiteta reform, uh, potem stabilnost in pa družbeni mir. To je ta trikotnik. Vlada, torej vlado imamo sedaj eno leto in štiri mesece. In lahko ugotovimo, da se je število stavk zelo uh, zmanjšalo. Naprimer, prej smo imeli stavke na področju izobraževanja uh, v občinah in tako naprej. In prej, je to, prej so se stavke redno dogajale in to je tudi ohromilo družbeno življenje. Sedaj pa smo znova lahko vzpostavili družbeni mir. Pripravljeni smo delati skupaj. Razumev sem vas, da nam želite prisluhniti. In žal nimam veliko časa, žal imam na voljo manj časa kot pa tisti, ki so um, podali svoje uvodne pripombe. Torej, naj strnem. Ravno smo pri tem, da bi 11. Torej 11. julija uh, 2011 smo poskušali, poskušali uvesti velike reforme. Uh, Naprimer, pravosodje um, je podvrženo velikim reformam, isto velja za sistem obdavčanja. 29. in 30. aprila smo uvedli to reformo, zato da bi uvedli davčno pravičnost. Do sedaj je, so bili davki velik problem, namreč eh, davčne pravičnosti ni bilo. Uvajamo tudi reforme, zato da bi bila civilna družba aktivnejša in bolj prisotna. Sedaj sem minister takoj kot za civilno družbo, zahvaljujoč ustavi. Zahvaljujoč eh, ustavi imamo se zdaj možnost, da je civilna družba zelo dejavna, da opazuje, da preverja civilna družba, lahko vse postopke spremlja in jih ocenjuje. Vzpostavili smo tudi socialni dialog. Leta 2013 smo s tem začeli. In sicer zato, da bi civilna družba postala popolni partner. Po eni strani imamo vlado in parlament, po drugi strani pa imamo tudi civilno družbo, ki si prizadeva za blagostanje in pa za interese družbe. Po drugi strani pa smo prevzeli tudi dediščino. To so težke družbene razmere, ki jih moramo sedaj obvladati seveda potrebujemo opozicijo, tako da bo vedno lahko prišlo do eh, menjave oblasti. Ampak žal ta hip nimamo resnične opozicije, opozicije, ki bi lahko sprožila menjava oblasti. Večina v oblasti, večina tistih ljudi, ki so sedaj na oblasti, je bila že v prejšnjih vladah in oni imajo težave s tem prehodom in eh, težko si predstavljajo biti v opoziciji, kajti sami so bili leta na vladi in so upravljali vladne posle. In ravno zato je prehod težek. Potem je tukaj uh, Sahel. Tukaj gre seveda za varnostne težave. In sedaj se obračamo na vas kot na poslance. In naj vam povem, da je vaša in naša varnost, torej da sta naša in vaša eh, varnost povezani, pa tudi konflikt na jugu Maroka in pa konflikt v eh, Sahelu in pa v Malju. Vse to so problemi, ki nas zelo skrbijo. Vse to so stvari, ki ogrožajo našo varnost in stabilnost. To pa velja seveda tudi za vas. Potem pa je tu še gospodarski položaj. Vi ste poglavitni gospodarski partner. Če imate vi gospodarske težave, ima to seveda posledice tudi za nas. Ampak sedaj imamo skoraj da pet odstotno rast. Smo odprti za ulaganja in zato bi morale biti našne, naše reforme za vas spodbuda. Hvala lepa. Hvala, gospod minister. Mislim, da eh, ste izpostavili pomembno vlogo eh, torej, eh, miroljubnega udejstvovanja. Gospod Darderi, član parlamenta in pa predsednik odbora za zunanje zadeve, stranka za svobodo in pravičnost iz Egipta. Izvolite, beseda je vaša. Naj se najprej zahvalim Carnegie Europe in pa vsem tistim, ki ste omogočili, da je ta sestanek uspešen. Jaz bi to označil kot za začet, dolgo, začetek dolgoročnih odnosov in pa zanenihni dialog med Evropsko skupnostjo, med Evropskim parlamentom in pa med parlamenti Egipta, Tunizije in med drugimi parlamenti. Še pomembnejše pa je to, da gre tukaj za dialog med ljudmi, med ljudmi arabskega sveta in pa med evropejci. Naj se zahvalim svojim predgovornikom. Slišal sem zelo pozitivne reforme. Slišal sem, da eh, gre eh, za postopek ponovnega razmisleka o odnosih med Evropo in sosedami. In že sama beseda sosed je zelo v redu, kajti sosed je v resnici sosed in koncept soseda je zelo pomemben v naši arabski kulturi. To sem povedal čisto na začetku in ker danes lahko prvikrat eh, spregovorim pred vami, boste morda stvari slišali prvikrat. Sosedstvo je zelo pomembno in ob tem ne smemo pozabiti zgodovine, zgodovine konfrontacij, ki, eh, s, katere smo doživljali v preteklih stoletjih. Ampak danes lahko vsi skupaj zavrnemo menta, mentaliteto, ki je privedla um, križarska gibanja, uh, kolonializem in pa vse oblike terorizma. Danes naj bo nov začetek za evropejce, za muslimane in za arabce. In to lahko storimo skupaj. Veliko upanja je. Z novim dnevom so povezana številna upanja. Sedaj začnimo razmišljati na novo, tako da se bomo začeli premikati v pravi smeri. Preden a, se spustimo podrobnosti, pa naj vam podam še eno misel. Da bi mi lahko začeli delati korake naprej, se moramo znebiti dveh vrst mentalitete. Prva mentaliteta je sledeča. Gre za to, kaj smo mi pretrpeli v arabski pomladi in temu bi jaz rekel kompleks eh, manj vrednosti. Govorili so nam, oziroma iz, deja, govorili smo, so nam, da smo inferiorni in zato imamo milijone v Egiptu, Tuniziji in v drugih arabskih državah, ki so šli na ulice in oni so želeli ustaviti oziroma prekiniti ta kompleks manj vrednosti. Šli smo na ulice in povedali smo, da smo enaki, da nismo manj vredni. Egipčanska revolucija je velik primer za to. To je potekalo na miren način. Gre pa pri tem tudi za cilje, gre za dostojanstvo, za mir in pa za socialno pravičnost, za vse. upam, da se bo druga stran lahko znebila eh, kompleksa eh, več vrednosti. Mislim, da se moramo znebiti obeh mentalitet. In če nam bo to uspelo, potem eh, bomo lahko razpravljali o vseh stvarih, o katerih moramo govoriti. In potem bomo lahko dosegli sporazum, dogovor, lahko pa seveda pa bo prihajalo tudi do nesporazumov. Ampak zavedati se moramo tudi tega, da bodo nasprotovanja. E, obstajajo tudi alternative za islamofobna in evropofobna gibanja. To je dvosmeren postopek. Če se bomo, če se bomo tem, borili proti temu, potem bomo vsi pridobili. Zmerni glasovi iz arabskega sveta in pa zmerni glasovi iz Evrope lahko skupaj dosežejo marsikaj. Sedaj pa k podrobnostim ko gre za izgradnjo novih inštitucij po volitvah. Volitve v Egiptu so postopek, to ni samo točka v zgodovini. To je nekaj, na kar se morajo ljudje navaditi, kajti v Egiptu bo prihajalo do vedno novih volitev. In eden od razlogov, zakaj so šli egipčani na ulice, so bile neposredne volitve, nekaj mesecev pred revolucijo volitve za egipčane niso konec. To je sredstvo za to, da bi ustvarili demokratično alternativo. In to je nekaj, kar bo zorelo leta. Zahvaljujem se predsedniku, ki je dejal, da je videti, da ni kontradikcij med islamom in demokracijo. Pravzaprav sem danes tukaj zato, da bi vam predstavil eh, muslimanske demokrate, to je nov pojem. Muslimanski demokrati in drugi bodo lahko sodelovali za to, da bi eh, uvedli alternative ne samo za egipčane, za arabce, ampak tudi za druge. Preden spregovorim o novih inštitucijah, naj povem sledeče. Naša revolucija še ni dokončana. To je še vedno revolucija, ki traja. Ta revolucija bo prinesla še druge nove rezultate, pozitivne rezultate za ljudi, ki so omogočili to revolucijo. Prinesla pa bo tudi pozitivne rezultate za druge ljudi. Do sedaj smo imeli tri volitve. Prve volitve so se zgodile takoj po revoluciji. Takrat smo dobili parlament, spodnji dom druge volitve eh, so potem bile za zgornji dom, potem pa so bile še tretje volitve, ki so mm, volitve, ki so se prvikrat zgodile v zgodovini Egipta. V 7000 letih se je prvikrat zgodilo, da smo izvolili predsednika, našega predsednika. In to je bil enkraten trenutek v zgodovini o razvoju egipčanske revolucije. Sedaj se pripravljamo pravzaprav za nove parlamentarne volitve. In potem bomo imeli občinske volitve. In zatem se bo ta cikel volitev ponavljal. Kajti postopek volitev je nekaj, kar lahko očisti korupcijo v Egiptu smo osnovali in odobrili ustavo. In um, egipčani so zelo podprli to ustavo. Ustava opredeljuje različne veje oblasti, um, uh, torej eh, zakonodajno, izvršno in pravosodno oblast. In zelo pomembno je za našo mlado demokracijo, da dobro razlikujemo med temi tremi vejami. Hkrati pa morajo te veje sodelovati in sicer na način, da bomo dobili boljše alternative za egipčane. Egipčanska ustava vabi socialno civilno družbo naj postane močnejša, kajti brez civilne družbe ne moremo imeti uspešne demokracije. Torej, egipčani in drugi so toplo vabljeni, da ustvarijo civilno družbo, tako da bomo uvedli tudi civilne alternative. Svoboda izražanja, svoboda združevanja in pa svoboda organizacije. To so pomembne vrste svoboščin. In to so svoboščine, ki smo jih egipčani prvikrat dobili, vsaj lahko govorim za svoje življenje. Prvikrat imam občutek, da grem lahko na zborovanje in da se lahko varen vrnem domov, da grem lahko na zborovanje in da povem, kaj želim. In to je nekaj, na kar smo ponosni. Potrebujemo tudi močno opozicijo. In In obstajati mora demokratični kanali za spremembe. In opozicija mora imeti možnost, da uvede spremembe. In mi si želimo, da bi imeli nacionalni program. In ni važno, kdo bo na vladi, ali bo to ta stranka, ali bo to neka druga stranka. Mi želimo, da bi vse stranke lahko služile interesom egipčanskega ljudstva. Sedaj pa bom spregovoril še o izzivih, za katerimi se Egipt ta hip sooča. Soočamo se s številnimi izzivi. Gre za državno strukturo, ki je povsem skorumpirana. Torej, vsi vidiki Evrop, državne strukture so skorumpirani. Leta 2000 je bilo rečeno, da je Egipt skoraj da propadla država. Torej, kaj, kar imamo sedaj po demokratičnih procesih v državi, so velike težave v vseh vidikih družbe. Potem je tu še uloga vojske. Par dekanat v, evropski, v egiptovski zgodovini je tako, da je vojaška Eh, oblast eh, pod civilno kontrolo. In to smo zagotovili na miren in hiter način v primerjavi z drugimi državami v regiji. Imamo resne težave za reformo policije in za varnostjo države, kajte revolucija se je zgodila eh, januarja, 25. januarja, ki je dan policije. Sedaj pa policija ne želi delati. Policija ne zagotavlja opravljanje nalog, ki naj bi jih opravljala. Ne pomislim na moje domače mesto, Luksor. Nekdo je potreboval policijo, poklical je policijo in pa policijski uradnik mu je odgovoril, da je na početnicah za štiri leta. torej do konca eh, mandata predsednika eh, Mursija. In to je mentaliteta, ki jo moramo odpraviti. Potem imamo težave tudi z pravosodjem in pa z egiptijsko družbo. In ne govorim sedaj samo o funkciji člana parlamenta ali pa samo kot eh, član stranke. Del pravosodja je politiziran. In ker je tako To pomeni, da imamo korupcijo tako v politiki kot v pravosodju. Mi potrebujemo takšno pravosodje, ki bo ustvarjalo ravnotežje med izvršno oblastjo in pa med zakonodajno oblastjo. Leta smo živeli v diktaturi, v tiraniji. In v diktaturi se ne učimo dialoga, ampak se učimo zatiranja. Diktatura zapoveduje popolno poslušnost. Sedaj, po revoluciji, pa mora Egipt razviti kulturo dialoga, kjer se lahko različni akteri srečajo, razpravljajo, se strinjajo ali pa se tudi ne strinjajo. In kar nekaj časa bo potrebnega, da bomo razvili kulturo dialoga, kulturo kompromisa, kulturo tega, da dosežemo kompromis. To so stvari, ki smo jih opravljali um, v majhnem obsegu, sedaj pa to želimo opravljati v velikem obsegu, tako da bo lahko vsak politični akter um, dobil besedo, da bo imel svoje mesto in da se bomo na koncu vsi strinjali uh, o tem, da delamo za egiptovsko ljudstvo. Po revoluciji so egipčani imeli velika pričakovanja. To so bila revolucionarna pričakovanja. Toda proces, ki se je začel, ni v resnici revolucionaren. In to je enkratna eh, značilnost egiptovske revolucije. Vse skupaj se je začela kot revolucija, potem pa smo se odločili, da bomo obrali zakonito pot, kako bi obravnavali probleme in kako bi rešili izzive, s katerimi se soočamo. Potem je tu hm, položaj žensk. S tem imamo težave ženske niso bile spodbujane, da bi se odeležile režima, preteklega režima. V preteklem režimu so bile ženske samo predmod politike ali pa česar koli drugega, bile so zgolj okras. In rad bi se zahvalil eh, tunizijskim in pa mm, maroškim izkušnjam na tem področju. In mislim, da se lahko egipčani veliko naučijo v tem procesu. In končno, zelo sem optimističen da če se bomo znebili vseh teh eh, mentalitet, ki sem jih omenil, bomo lahko ustvarili boljše alternative za vse nas. In pozivam evropejce, naj nam pomagajo reševati probleme. Naj nam pomagajo popraviti inštitucije. Naučite nas, kako naj se borimo proti skorumpiranemu pravosodju, proti skorumpirani policiji ne prosimo miloščine, naj bom povsem jasen, prosimo za partnerstvo. Prosimo za enakopravno, enakovredno partnerstvo, tako da bomo lahko delali korake naprej. Sedaj je to naša izbira, to ni arabska izbira, to ni evropska izbira. Mislim, da moramo odpraviti to mišljenje mi proti vam ali pa vi proti nam. Razmišljati moramo o tem, da delamo skupaj, o tem, da imamo možnost, da sodelujemo. In poleg tega moramo priznati tudi raznolikost, kajti demokracija je, ob, je na koncu tudi. Um, to, da so lahko predstavljene tudi različnosti. Uspeh eh, islamističnih demokratov ni samo nekaj, kar je dobro za arabce ali eh, egipčane, to je dobro tudi za Evropo. To bo Evropi zelo pomagalo in če to lahko zagotovimo skupaj, potem bo to nekaj dobrega za nas vse. Hvala lepa za pozornost. <clears throat> Hvala lepa, gospod eh, Darderi. Takoj bomo pričeli. člani in članice Evropskega parlamenta in drugi gostje bodo imeli možnost, da posežejo v razpravo. Vsak bo imel na voljo po dve minuti. Na to pa bomo omogočili govorcem, da uh, se odzovejo. Na to pa bo poročevalec potegnil zaključke razprave. Zdaj pa vabim goste, ki niso člani Evropskega parlamenta, da se predstavijo in da povedo svoje ime in institucijo, ki jo zastopajo. Kolega Werner, izvolite. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ik ben lid van het Europees parlement voor de Christelijke Partij uit... Hvala lepa, sem član eh, Evropskega parlamenta v zastopstvu Nizozemske. In uh, torej z velikim zanimanjem sem prisluhnil uh, temu, kar eh, je povedal uh, egiptovski minister in v zvezi z muslimanskimi demokrati. Moram reči, da uh, imam tudi veliko opravka z krščansko manjšino v Egiptu. In moram povedati, da a, ugotavljamo, da večkrat kopti so odrinjeni iz gospodarstva, iz kulture. Organizirali so konferenco, na kateri so oblikovali a, tudi vse seznam zahtev, torej muslimanska demokracija. Uh, ali je to res uh, potem skladno tudi in kompatibilno z uh, državo, kjer eh, eh, je eh, krščanska manjšina na slabšem in je prizadeta z raznimi zločini. Prihaja do veliko zločinov proti tej manjšini v vaši državi. Vprašanje diskriminacije je točka, ki je zelo aktualna. Vprašanje odpravljanja diskriminacije. Krščanska manjšina je odrinjena ob rob in eh, torej jaz moram povedati to zelo iskreno. Prihaja tudi do pojavov protisemitizma eh, proti eh, vsem skupinam, proti različnim veroizpovedim. Torej, kako se borite proti temu sovražnemu govoru med navednicami v Evropskem parlamentu? Smo zelo na strani stabilnosti. Torej, to pomeni, pomeni, da tudi vi bi morali imeti določena pravila, glede kako se je treba obnašati v tisti regiji. Osebno mislim, da Evropska unija si zelo prizadeva tudi za mir z vašimi izraelskimi sosedi. Tu je zanimiv dialog tudi za vas, torej dobri odnosi z vašim sosedom Izraelom. E, kako gledate tudi na to vprašanje in kako, kakšno stališče za to imate do drugih kultur. Šak, izvolite. German. Hvala lepa, predsedujoči. Sem predstavnica liberalne skupine v tem parlamentu iz Nizozemske svoje vprašanje zastavljam egiptovskemu ministru, gospodu Darderiju. Petkrat, petkrat sem obistala Egipt v zadnjih dveh letih. Mislim, da je čudovita država s čudovitimi ljudmi, zelo obetajoča država. Slišala sem, da ste eh, govorili o demokraciji želim se osredotočiti na besedo demokracije, kajti to velja za vse egipčane, ne samo za muslimane in sograšam z vami, da je demokracija več kot samo en eh, človek, en glas. Mislim, da eh, je treba imeti občutek, da smo varni in svobodni. To velja za vse prehodna obdobja, za katerikoli razvoj, naj bo to politični, socialni oziroma gospodarski razvoj. V, z, v razgovorih z egipčani moram reči, da sem ugotovila, da so izražali zaskrbljeno naj gre za ženske v Egiptu, za kopte v Egiptu, za tiste, ki ne glasujejo za muslimanske brate oziroma ki niso glasovali oziroma ki delijo za organizacije civilne družbe, za katere ste rekli, da so izredno pomembe. pomembne, tudi ko gre za sodelovanje z mediji um, včasih so celo uh, povdarjali, da poleg tega, da se počutijo uh, negotove in nesvobodne razmere v Egiptu, so lahko celo postali slabše kot za časa Mubaraka. Torej, jaz bi vas vprašala, kako gledate na vse to. Uh, imamo celo vrsto predlogov uh, za zakon za nevladne organizacije, potem uh, um, tudi uh, gre za uh, tudi zlorabo ženske, za omejevanje temeljnih svoboščin. Uh,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 Mm, tudi eh, premikov na področju eh, volitev. Vi imate tudi druge vrste odgovornosti, eh, kar zadeva uveljavljanje demokracije. Kako gledate na to, eh, kako to, da sicer Evropska unija ponuja svojo pomoč, vi se oglašate s tem, da je partnerstvo z nami zelo pomembno, ampak potem je bilo pa težko opredeliti tudi kriterije za mednarodno pomoč, eh, s katerimi eh, je povezana. Eh, gospodarska pomoč Evropske unije. Prišlo je tudi do izločitve določenih evropskih organizacij z egiptovskih, z egiptovskega ozemlja in mnoge organizacije. Zakaj pa druge, druga sredstva, ki prihajajo iz drugih zalivskih organizacij, torej druge vrste pomoči, pa so tako dobrodošle na vaših tleh. Jaz pa mislim, da res pri vas imamo veliko obetavnega, gre za zelo obetajočo generacijo novo generacijo. Hvala lepa, gospa Šake, naslednji je gospod Preda. Hvala lepa, eh, predsedujoči, za besedo. Sem eh, član eh, LSE-ja, naj takoj povem, da za misel organizacije te seje je dobrodošla, ker gre za izmenjavo pogledov, zato čestitam organizatorjem. Imamo vprašanje za egiptovskega predstavnika kaj ti eh, je, gospod je eh, omenjal o volitvah kot o procesu, tudi nisem razumel, ali že obstaja po. Uh, v vseh teh eh, mesecih političnega razvoja v Egiptu, ali obstaja neka institucija, ki je že oblikovana, kaj ti naslov te sekcije je eh, ravno to eh, ustvarjanje institucij po volitvah. Torej se sprašujem, ali obstaja taka institucija ali nova institucija, ki je že dograjena, torej kateri je učinek vseh teh političnih prizadevanj, ali imamo kaj novega. In potem še drugo vprašanje. Eh, Eh, če sem eh, pravilno razumel, ko eh, ste govorili o terorizmu in kolonializmu hkrati v istem stavku, ali sem pravilno razumel, tukaj ne gre samo za retoriko, mislim, da sem to slišal in rad bi imel nekaj pojasnil v zvezi s tem, kaj ti jaz ne bi povezoval ali kakorkoli usporejal enega in drugega, potreboval bi torej nekaj pojasnil in potem tudi neko vprašanje za maroškega ministra ministra. Eh, posebno me zanima vprašanje regionalizacije, eh, kaj kajti mi sodelujemo tudi s uh, kolegi iz Maroškega parlamenta v okviru medparlamentarne, naše medparlamentarne skupine. Rad bi torej eh, slišal, ali obstaja časovnica in eh, ali obstajajo eh, že določene smirnice to pogledno, kajti mislim, da je to je pomemben element vašega političnega procesa v vaši državi. Hvala lepa, gospod Preda. Naslednji govornik je gospod Atkins. Izvolj. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Lepo, da smo tu. Naj se navežem na to, kar je povedal gospod Preda v zvezi s tem usporejanjem med kolonializmom in a, eh, terorizmom. To je res ponesrečeno usporejanje dejansko eh, za časa britanskega eh, imperija, sicer eh, smo se razširili po celem letu, ampak neodvisnost in svoboda narodov je vedno bila pomembna za nas. Dvoje bi rad izpostavil. Ali ne, recimo včeraj je prišlo v Bangladešu do določenih pojavov in ugotovili smo, da obstaja dihotomija v islamu, kar zadeva demokracijo funda, fundamentalistični eh, islamistični politiki ne verjamejo v demokracijo, ker eh, nasprotuje eh, temeljem fundamentalističnega islama. In mislim, da tega ne bomo mogli preseči. Drugič, eh, britanski tisk um, ehm, poroča iz Egipta, da uh, vrsto tistih, ki so bili v ospredju in so zahtevali spremembo režima uh, v Kajru za časa uh, um, arabske uh, pomladi, zdaj pa si želijo avtokracije oziroma spet vojaškega nadzora, kajti zdaj pa je, so razmire veliko sla, slabše od tega, ko so bile za časa Mubaraka in torej bi bilo potrebno vse začeti znova. Rad bi slišal vaš komentar komentar v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Naslednji na vrsti gospod Sofoklius. Katarhas Hajtela na Heretisu. Hvala lepa. Najprej naj uh, uh, čestitam obema kolegoma za njuna prispevka. Najprej naj se zahvalim egiptovskemu predstavniku, ki zelo pravilno izjavlja, da je treba odpraviti eh, ta uh, občutek odtujenosti uh, med prebivalstvom. Uh, Eh, potem pa eh, naj se spomnim tudi na izjavo maroškega kolege, ki pravi, da reforme eh, se ne ustavijo v Maroku in nadaljujejo. Dejansko je pomembno nadaljevati s socialnimi reformami. Dve vprašanjima. Najprej prvo, kateri so konkretni ukrepi, ki so bili ali bodo sprejeti za to, da v Egiptu zaščitimo kristjane. To vprašanje je bilo že postavljeno, ampak bi potreboval tudi konkretni odgovor na to vprašanje. In drugič, drugo vprašanje, s katerim se obračam, se naslavljam, ki ga naslavljam maroškemu kolegu, je naslednje. Eh, kolega je govoril o, o zakonitem kralji, eh, o, zakoniti kraljevini. Mnogi med nami so zelo občutljivi, eh, kar zadeva spoštovanje demokracije in torej ne razumemo res, kaj pomeni ta zakonita kraljevina kaj pravzaprav uh, to pomeni. Uh, pravzaprav jaz v kraljevini ne vidim nikakršne zakonitosti. Uh, Eh, po mojem mnenju, ali imamo demokracijo ali je nimamo. In eh, torej demokracija pomeni eh, oblast ljudi. Torej, to je, torej a, samo a, prava demokracija je za nas nekaj razumljivega. Hvala lepa. Gospod Angurakis. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Imam dve vprašanje za moškega ministra in eno vprašanje za našega egiptovskega kolego. Najprej začnemo pri Maroku. Minister je poskusil predstaviti razmire v svoji državi kot da a, bi šlo za popolno spoštovanje vseh a, pravic in sloboščin, ampak ker se je skliceval na težave iz preteklosti in ker po njegovem mnenju a, so a, te težave bile presežene bolje v njegovi državi kot v drugih, potem bi vas vprašal, katere je katere podlaga za ta vaš optimizem. In eh, pravzaprav eh, predstavnik Maroka ni govoril o izvoru teh problemov. Predstavljam se, da če ne odstranimo vzrokov za probleme, se bodo ti problemi ponavljali v prihodne. Potem pa še nekaj. Naj priznam, da eh, stranka GUE, torej komunistična in grška komunistična stranka, menita, da je treba absolutno zagotoviti eh, prebivalcem Zahodne Sahare pravico do samoodločanja. Kaj misli o tem naš sogovornik? Zdaj pa se obračam na a, eh, našega egiptovskega kolego ta a, znameniti a, kompleks manjvrednosti, o katerem ste spregovorili in ki ga pripisujete kolonializmu, sicer soglašam z vami, da kolonializem ni pri, prinesel do ničesar dobrega, ampak najdemo podoben pojav tudi v Grč, Grči. Grki, Grki so, so tudi oni poznali ta a, pojav manjvrednosti oziroma ta kompleks manjvrednosti. Morali smo se podvreči določenim monopolom za to, da smo postali člani Evropske unije. Torej, če eh, spremljamo eh, evolucijo revolucij in arabske pomlani, potem ugotavljamo, da izhodišče je občutek nepravičnosti. Ampak potem vprašanje gospodarskega razvoja še vedno obstaja. Kaj boste postorili v zvezi s tem? Ali boste nasprotovali multinacionalnim eh, grupacijam za to, da boste lahko vi sami izkoriščali bogatstvo v vaši državi? Ali pa se boste navezali na politike, ki so povzročile revščino? Hvala. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Gospod Vimo, generalni sekretar EEAS je tudi tu, seveda, na moji levi in je strokovnjak za področje arabske pomladi. Vprašanja so bila postavljena v glavnem našima dvema govorcema, ki se jima zahvaljujem in naj tudi sam postavim nekaj vprašanj, kar zadeva strateške perspektive za naslednje desetletje, to je tudi evropska strateška, strateški razpon. Naj se osredotočim tudi na določene elemente, ki eh, bi lahko nam pomagali, da bolje opredelimo nekatere probleme, ki smo se jih že dotaknili tu v tej dvorani. Med temi tudi uspona strank, ki ne zagovarjajo demokratičnih vrednot. In potem pa tudi vprašanje demokracije, kako naj eh, jo spodbudimo v okviru arabske pomladi, kako naj to uokvirimo tudi v vse to, kar se dogaja na Bližnem vzhodu, naprimer v Siriji predvsem, kako eh, se lahko izognemo. A, eh, te kontrapoziciji a, med, a, e, med modelom torej, a, a, demokracije in Saudske Arabije, kaj se bo dogodilo z na, naraščanjem a, jedrskega orožja v a, regiji. To so vprašanja, ki se jih želel a, postaviti. In besedo bom predal govorcema v nasprotnem vrstnem redu, kot o prvem krogu, potem pa bom predal besedo našemu poročevalcu za sklepe. Prvi bo spregovoril gospod Darderi, eh, ki bo odgovoril na vprašanja, ki so mu bila zastavljena. Zvolite. Pet minut. Si bom prizadeval v čim večji miri. Imamo 15 vprašanj tu in poskusil si bom eh, maksimalno prizadevati pri odgovarjanju. Oprostite, moram odstraniti slušalka. Dejstvo, da eh, so ta vprašanja bila zastavljena v tej obliki je očiten dokaz, da potrebujemo več dialoga, kajti to vprašanja so pomembno vprašanja in eh, se jih ne bomo znebili kar tako v 4 minutah in 30 sekundah. Potrebovali bomo tedne, eh, mesece eh, kolonializa je trajal 75 let v Egiptu in torej ne moramo kar tako čez noč zdaj vse preseči. Ampak jaz bom poskusil odgovoriti. Kristi, ker kristijani v Egiptu niso manjšina, prosim vas. Ne, jih ne smemo a, imenovati manjšino, oni so bistven del a, e, egiptovske družbe. Živimo skupaj, a, živeli smo skupaj v zadnjih eh, več kot 1400 letih eh, kot bratje in sestre imeli smo dobre in slabe trenutke, ampak skupaj, ko so kristijani trpeli, so muslimani celo še več trpeli, še bolj trpeli. To je dejstvo. In eh, torej dajte gledati na to iz eh, primerjalne perspektive, dajte pogledati, kaj se je dogodilo muslimanom v Evropi, poglejte si kopsko eh, skupnost v Egiptu do danes in boste ugotovili, da a, imamo crkve v starem delu Kajra, ki segajo v predislamsko obdobje in te, te crkve branijo vsi a, egipčani in to ne samo kristijani, ampak tudi muslimani, torej odnosi med muslimani in kristijani, eh, torej cel Egipt ima lahko eh, priložnost, da se s tem okoristi. Imamo velik vzor tega sožitja. Eh, to počenjamo že nekaj stoletij in dejstvo, da a, pač a, bi bilo pametno, da bi tudi evropejci uspeli isto doseči, kar zadeva muslimanske skupnosti na evropskih tleh. To je nekaj, kar moramo oboji doseči. Kar pa zadeva protisemitizem, to je spet uh, druga uh, taka šala, uh, torej uh, kako uh, bi lahko mi sploh postali protisemitski, to, uh, če pa gre za vprašanje zasedbe Palestine, to pa je čisto drugačen problem, o katerih se lahko pogovorimo v drugačnem formatu. Kaj pa stabilnost? Stabilnost je nuja in vsi delamo za stabilnost. Desetletja in desetletja smo živeli v diktaturi. Torej ne pričakujte od nas, da bomo vse spremenili v devetih mesecih. To terja leta. Poglejte si druge države v vzhodnji Evropi. Tam so potrebovali 50, 15 let, preden so dosegli to, kar so si res želeli doseči. Kar pa zadeva ženske, eh, torej vaš vprašanje, vprašanje, gospa Šake. Moram eh, tako eh, vse na brzino eh, povedati, ampak kar zadeva vprašanje žensk, soglašam z vami, obstaja problem glede tega, kako uh, se eh, ravna z ženskami, kajti eh, potrebujemo eh, tudi celo obdobje pre prek izobraževanja, torej preusmeritve na področju vzgoje in torej to spet tirja kar nekaj let in nas zelo zanima tudi vaše gledanje v zvezi s tem. Kaj pa se odiva civilno družbo? Civilna družba seveda je prav tako nuja za demokracijo in to že od današnjega dne dalje. Zakon o a, a, civilni družbi se eh, razpravlja v, Evropskem, eh, v egiptovskem parlamentu in prav tako vaša gledanja so zanimiva za nas. Kaj, a, torej, kar pa zadeva uporabo a, eh, Eh, oziroma tudi eh, možnost eh, svobodnega izražanja. Lahko vam povem, da sem tudi jaz bil predmet šal v nekaterih medijih. Evropska pomoč je nujna zato, da rešujemo probleme, ki so nastali zaradi lokalnega kolonializma. Imeli smo dve vrsti kolonializma. Tuj kolonializem in tukaj se zahvaljujem Angležem v Egiptu in lokalni kolonializem, torej, ki je bil deležen težem podpore evropejcev in američanov kljub eh, korupciji in diktaturi. Mi smo trpeli zaradi obeh vrst kolonializma in moramo torej popraviti težave, ki so nastali zaradi obeh pojavov. Kar zadeva pa gra, grajenje in krepitev institucij po eh, volitvah. Sveda, tega še nismo dokončali in zato res potrebujemo pomoč, kako naj to uresničemo. Sveda, če nam lahko pomagate, vam bomo zelo hvaležni. Kar pa zadeva eh, opozicijo, Ja, naj povem, da a, eh, si želimo imeti močno opozicijo, ker ti to je potrebno za demokracijo, kar pa zadeva britanske izkušnje, lahko, bi lahko veliko povedal, ampak eh, časa ni, kajti mi smo trpeli. Britanci so veliko dobrega a, eh, postorili v Egiptu, ampak a, pravzaprav vseeno mi smo. A, morali uh, tudi uh, uvesti celo vrsto zakonov, ki so nam bili usiljeni prav za časa britanskega kolonializma. In uh, eh, naprimer tudi, kar zadeva uh, možnost in svobodo združevanja. Torej, um, še enkrat ponavljam. Uh, moramo eh, dejansko uskladiti vse potrebe, eh, tudi potrebe opozicije, ampak zdaj sem že izčrpal vse čas, ki sem ga imel na voljo. Hvala. Hvala lepa, gospod Dardeni, za vaše odgovore. Eh, spoštoval ste čas za govor, držal ste se pač odmerjenega časa in zdaj predam besedo maroškemu ministru. Izvolite. Šukran, sedra, iz, kem, da, kaj, kaj, Hvala lepa. Koliko časa imam na voljo? Pet minut, pet minut, v redu. Čisto na začetku naj ja povem, da sem res zadovoljen, da sem se lahko deležil te razprave, kaj ti eh, res čutim, da se eh, miselno spreminja na severu in na jugu do prednedavnem razlike, ki sem jih eh, poudaril na začetku, eh, je pač eh, pomenila določena močna razhajanja tudi na ideološki ravni. Ampak zdaj tudi vi eh, zdaj spreminjate svoj pristop in govorite o eh, razlikovanju med fundamentalističnimi in zmirnimi islamisti. In ravno s tem se začenjate zavedati konkretne stvarnosti. Kar pa zadeva napredovanje institucij, naj povem, da v 96. členu oziroma o 86 členu eh, Maroške eh, ustave je zapisano, da vse eh, spremembe, kar zadeva regionalizacijo, vključevanje berberov v javno življenje, vse reforme, tudi pravosodne reforme, morajo biti vključene v določen časovni razpon, ki ne sme presegati pet let. Torej, mi poskušamo delati na tem velikem gradbišču, zato da prenesemo pooblastila z osrednje ravni na lokalno raven. Parlament je pred kratkim glasoval za to, da bi oblikovali ustrezna merila za regionalizacijo. Obstaja tudi posebni posvetovalni odbor, ki je določil novo porazdelitev ozemlja in število regije je bilo skrčeno s 15 na 12. Imamo tudi časovnico, ki je ne smemo presenetiti doseči za ta proces. Kar pa zadeva vprašanje eh, grških, grškega poslanca v zvezi z zakonitostjo eh, kraljevine. Lahko povem, da smo država, ki ima svojo zgodovino, ki ima svojo kulturo, svojo civilizacijo in, eh, ki, in vse to eh, seveda je različno v primerjavi z vašo kulturo, vaša zgodovina. Tako kot veste, Islamska civilizacija je eh, civilizacija, ki stremi za eh, poravnavo, ki skuša torej poravnati razlike med različnimi prvinami. In zaradi tega je zakonitost bistvenega pomena. Imamo naprimer eh, zakonitost veroizpovedi, mi smo kultura, ki eh, je eh, sicer, eh, ki temeli tudi na. Eh, verovanju, torej na religiji imamo različne komponente, ki jih skušamo usklejevati. Imamo pa tudi ustavno zakonitost, kajti ustava določa pristojnosti in pooblastila našega kralja. Imamo tudi zgodovinsko eh, zakonitost, kajti kajti um, naša kraljeva družina ima kar uh, eh, 350 let zgodovine za sabo. In torej gre za zgodovinsko odločitev, ki je bila sprejeta v Maroku. Kraljevska družina opravlja, uh, določene, ima določene pristojnosti tudi arbitraže, imamo pa tudi na narodno zakonitost. Torej, eh, to je ljudstvo in kralj skupaj, ki sta se bojevala za neodvisnost proti zasedbi. Torej vse te vrste zakonitosti eh, zagotavljajo kraljevi oblasti posebne značilnosti eh, naši na našem političnem prizorišču. Kar pa zadeva vprašanje grškega komunističnega poslanca, lahko povem naslednje. Zelo se veselim, da lahko imamo danes tak dialog, kajti še pred nekaj desetletji si ne bi mogli predstavljati, da komunistični poslanec bi se lahko eh, izražal rešitev v okviru tega eh, demokratičnega prostora. Do pred nedavnim vi in mi smo bili v opoziciji in eh, po zaslugi našega militantstva nam je uspelo priti tudi do oblasti po desetletjih opozicije. In torej danes imamo neko novo pogodbo oziroma novo ustavo, ki eh, oblikuje novo arhitekturo eh, državnim institucijam in ki eh, pač predpostavlja, da demokratična tranzicija ne prihaja od zgore na vzdolj, ampak od spode na vzgor za udeležbo vseh akterjev in ljudstva. In to je pomirjujoče, kajti danes v naši državi imamo novega akterja, ki je bil ob robu dogajanja doslej. To je državljan politična gibanja in to so ljudska gibanja. Obstaja torej neka ljudska pozornost, eh, državljanska pozornost, ki nas ne sme oddaljiti oddaljiti od demokracije. Um, in potem pa uh, imamo še mnoga druga uh, vprašanja, ampak kaj pravimo mi v Maroku? Uh, Eh, kar zadeva vprašanje Zahodnega Sahare ali Zahodnega Sahela, je seveda vprašanje določenega ljudstva in varnost, prihodnost eh, tega ljudstva, eh, tega naroda ne sme biti predmet strateških in geopolitičnih računic, ki izhajajo iz še iz časov hladne vojne, iz preteklosti, ko smo bili razdeljeni v dva tabora, Zahod in Vzhod. To je vprašanje, eh, ki je vprašanje eh, tudi eh, režimo, ampak to je predvsem vprašanje narodov, ljudstev v Maroku. In ko gre za mednarodno zakonitost, moram reči, da na Marok je napredoval zato, da bi našel politično rešitev. Mi kot vi si nadejamo, da bomo oblikovali koherentno državo v Maroku in da ne bomo oblikovali samo nekih majhnih državih in se razparcelirali. Temu nasprotujemo in eh, nasprotujemo takim, a, taki fragmentaciji v maroški državi. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, zato, da zaključimo ta prvi krog odgovorov, eh, bom predal besedo gospodu Vimontu. Hvala lepa, predsedujoči. Postavili ste mi vprašanje in bom poskusil biti čim krajši, kar zadeva strateški etični pogled, eh, eh, ki ga imamo eh, v zvezi s tem predelom sveta v tem trenutku. Mislim, da če mi dovolite, da se izrazim seveda v francoščini, moramo razumeti neko dejstvo. Očitno je, da je za Evropsko unijo strateški pomen naših južnih sosedov bistven nima, ni potrebno, da preveč razglabljamo o tem, to je očitno. Od vzpostavitve Evropske unije smo začeli upoštevati pomen naših južnih sosedov in to pri vseh naših politikah, eh, recimo za tretje države v sredozemskem bazenu, eh, sosedska eh, politika za naše južne sosede in tako dalje. In torej je očitno, da če gre za gospodarske, politične razloge, če gre gre za vprašanje socialnih eh, vezi, eh, gre za vprašanje kulturnih vezi. Vse to utemeljuje ta pomen, ki ga pripisujemo našim južnim sosedom. Problem, ki se postavlja eh, in to dobro ugotavljamo dan danes z politično evolucijo v Egiptu in v Libiji, v Tuniziji, Maroku in drugod, je pač to, da dejansko to uh, partnerstvo uh, Mm, kar zadeva to partnerstvo, nam je težko od vsega začetka mu a, a, zadati, mu pripisati neko poslanstvo. Ko gre za vzhodne sosede, imamo perspektivo, imamo možnost a, vstopa v Evropsko unijo, pri naših južnih sosedih pa so stvari nekoliko drugačne. Torej, ko gre za vsebine tega partnerstva, smo se nekako vedno nekoliko a, a, lotili tega a, oddaleč. A, e, ne vemo točno, kako naj oblikujemo te osebine. Postavljajo pa so velika, velike dileme in torej nekako, nekako se obračamo v nekem začaranem krogu in ne uspemo dati nekih dokončnih odgovorov. Imamo vprašanje priseljevanja trgovinskih tokov, kajti naši interesi so večkrat povezani, ampak včasih celo si nasprotujejo. To ugotavljamo tudi na drugih področjih, v zvezi s katerimi moramo najsti komplementarnost, ko gre za gospodarsko vprašanje. Ampak mislim, da tukaj imamo res čudovit teren, na, katerih, na katerem bomo lahko delovali v naslednjih mesecih in letih. In naj še eno stvar povdarim, v današnjih krizah, ki jo doživljajo te e, države, naj bo to Sirija oziroma bližnji vzhod, je tudi vprašanje, razmnoževanja jedrskega orožja. In torej to je področje, kjer lahko skupaj sodelujemo, kajti ta vprašanja postajo še bolj kompleksna kot v preteklosti. Poglejte si a, mirovni proces na Bližnjem vzhodu. Dan danes to ni samo problem med izraelskim narodom in palestinskim narodom, ampak je problem, ki a, a, vsebuje celo vrsto drugih prvin, vprašanje sosedstva, da je nespregovorno govorim sploh o Iranu, cela vrsta drugih aspektov, ki postajajo vedno pomembnejši, s celo vrsto partnerjev in akterjev, ki želijo uveljavljati svojo vlogo v tej regiji. Torej gre za teren, ki je zelo ploden za dialog med vsemi temi državami in Evropsko unijo eh, v trenutku, ko demokracija napreduje. In ko se nam dozdeva, da obstajajo možnosti za usklejevanje in sodelovanje v veliko bolj napredni obliki, kot pa v preteklosti. Hvala lepa. In s tem sem zaključil. Hvala lepa, gospod Vimon. Ko sedaj pa zaključek našega prvega omizja. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so spregovorili. Tisti, ki pa niste dobili besede, boste lahko spregovorili v naslednjem omizju pod predsedovanjem gospoda Pancerja in boste tudi dobili govore na svoje vprašanje. Videli smo, da torej tukaj kot evropski parlamentarci ne živimo izolirani od ostalega dela sveta, temveč da spremljamo družbena sporočila. Eno glavnih sporočil je, da je potrebno temeljiti na dialogu potem pa morajo naše etične in estetične predstave biti kriterij za nadaljni razvoj. Egipčanski kolega je spregovoril tudi o vrednostnem kompleksu in občutku več vrednosti drugih. Sir Robert Atkins je govoril o Pritchardcu, o evropskem misionarju, ki v Afriki izpolnil svojo misijo in tam potem torej sliši novico, da je mati umrla in potem odloži cvete na grob svoje matere. V Afriki pa torej se to dogaja drugače, so drugačni običaji. In mi se nar potem pravi, pa se to je vse praznovelje. Ne? Misliš, da bo tvoja mati kdaj ostala od mrtvih, v Afriki nam reče, to verjamejo, ja, in bo potem pojedla tisto, kar si dal na grob, ker na grob se da hrana. Potem pa eh, odgovori, da torej tudi cvete ne bo pomagalo, misli, da bo jo eh, mati ostala in eh, povonila to cvete. Torej vidimo, da imamo različne običaje in različne navade. Dobro za zaključek tega umizja pa sedaj dobi besedo še gospod Ulgen. Hvala lepa. Zelo težko bo povzeti to prvo umizje. Ne želim biti nepravičen do tistih, ki so že govorili, vendar pa vseeno bom torej selektivno tolmačil to prvo umizje. Začeli smo z uvodnimi besedami gospoda Vimona,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 Druga dimenzija tega je, da mi kot Evropa moramo razumeti naše partnerje in politični islam, kaj to je, kakšne so njegove ambicije. Zato moramo imeti konstruktivno razpravo. Ne toliko razpravo, ki temelji na kritikah drug drugega, temveč na razumevanju in pripravljenosti na razumevanje, tako da lahko resnično govorimo o naših skupnih pomislekih. In potem zelo pomembna točka. Evropska unija ostaja in mora ostati zavezana arabskemu svetu. Prav tako je to nekoliko razširil, dejal je, da je za EU bilo vedno pomembno, da smo imeli južno dimenzijo sosedske politike. Sedaj z demokratično tranzicijo v tej regiji pa je to še toliko bolj pomembno. To odpira plodna tla za sodelovanje med obema stranema na obeh straneh sredozemlja. Veliko je skupnega sodelovanja, to smo imeli v preteklosti, zdaj pa še več. Tukaj gre od trgovinskih sporozumov do mobilnosti, pa tudi do vprašanj, ki so povezane z varnostjo in neširjenjem jedrskega orožja. Mislim, da moramo resnično tukaj požeti sadove, sedaj ko vidimo, ta postopek demokratizacije se odvija. Potem je predsedoči tudi dodal pomemben element, šlo je za združljivost med islamom in demokracijo. Govorniki so podali odgovore na to. Potem pa razprava in različni udeleženci v razpravi, kar se minister Šobanje tiče, je najprej podal svoje videnje napredka v Maroku, kar se demokratične poti tiče. Prav tako pa je izpostavil dejstvo, da je v veliko teh državah, še prav posebno v Maroku, obstajajo trendi, ki so specifični za Maroko. Naprimer, kako je država uspela izvesti miren prehod v bolj demokratičen režim, prav tako je izpostavil vrednost legitimnosti kraljevine, ki je ta postopek olajša, olajšala. Mislim, da je bilo pomembno spoznanje, da nastaja razkorak med proreformisti in antireformisti in mislim, da se to priznava pri vseh strankah. Torej ne gre za razdelitev med levico in desnico, med sekularisti in islamisti. V obeh taborih najdemo torej pripadnike, ki zagovarjajo ustavo. Vendar pa seveda je to pomembno za prihodnost demokratične poti te države. In še potem zaključna pripomba. Izpostavil je pomen močne opozicije. To je omenil tudi drugi govornik in to je nekaj, kar je pomembno za ohranitev demokratičnega reda. Imeti dobro, močno opozicijo, ki je lahko alternativa pri menjavi oblasti. Sedaj pa prehajamo na Egipt. Poslanec Darderi je spregovoril o nekaterih zgodovinskih dejstvih. Najprej, da smo seveda pod vplivom dolgih stoletij konfrontacije med arabskim svetom in Zahodom. Kakorkoli že, pa je tudi dejal, da moramo preseči to konfrontacijo in danes bi lahko bil dan, ko bomo storili nov korak k tej bolj konstruktivni prihodnosti. Dejal je, da se bo potrebno zabiti dveh ideologij. Eno na strani arabskega sveta, kompleksa manjvrednosti in to je področje, kjer smo videli napredek. Tukaj gre za voljo do pravih reform v Egiptu in na evropski strani se moramo znebiti kompleksa več vrednosti za to, da bi lahko izgradili simetričen odnos, ki je potreben za pot naprej. Potem pa vprašanje predsedojočega, ali sta islam in demokracija združljiva. Opozoril je na nov pojem muslimanske demokrate. To je zan odgovor, morda tudi končni odgovor na to. Vseeno pa je tudi dejal, da revolucija še traja, da je gotovo še veliko področji, ki jih je potrebno še obdelati. Potem pa je, tako kot predhodnik, tudi spregovoril o potrebi, da je potrebno imeti odločnejšo stališče. Da, pa seveda je potrebno uporabljati demokratične kanale, da opozicija mora biti močna, da pa ne sme delovati prek ulic. In potem, ne na zadnje, jaz spregovoril o tem, da Egipto, tako kot veliko arabskih držav, mora razviti novo kulturo sodelovanja, iskanja soglasja in prav tako je izpostavil potrebo potem, da Evropa odigra svojo vlogo pri tem da pomaga reformnemu procesu, da pomaga razrešiti vprašanja korupcije in nerazvitega prosode. To je veliko krat tudi dediščina iz preteklosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ulgen, poročevalec. Hvala lepa minister Čobani, hvala lepa gospod poslanec Zaldeli in hvala lepa gospod Vimo. Sedaj bomo imeli odmor. Sekretarjat pa mi je pravkar povedal, da je kava že bila razdeljena, tako da bomo nadaljevali ob 11. ne ob 11.15 in bomo takrat nadaljevali z drugim omizjem.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 tema, o kateri bomo razpravljali, zadeva prehod eh, z diktatur na demokratične države in eh, s posebnim povdarkom na temo državljanstva, polarizacije in ravnotežja moči. To je zelo zahtevna tema. Zahvaljujemo se eh, našim gostom, ki so se odzvali našemu vabilu. Imamo gospoda Ferđanja iz Tunizije gospoda El Kalfija iz Maroka in gospoda El Hadada iz Egipta. Zahvaljujem se vsem trem za odeležbo na naši konferenci. V, na prvem omizju smo ugotovili, da a, a, pač ko se pogovarjamo o vzpostavitvi pravne države, demokratične države, se lotevamo zelo zahtevne teme, ampak imamo še tudi nek eh, drug element, ki ga ne moremo prezreti in ki zadeva ravnotežje moči med zakonodajno vejo, izvršilno in pravosodno vejo. Namreč eh, te eh, moči eh, morajo biti uravnotežene in to je tema, ki jo je treba vedno izpostaviti. Vzajemna neodvisnost posameznih oblasti je bistvenega pomena, predvsem, ko gre za pravosodno vejo in torej neodvisnost pravosodja. To je predpogoj za vzpostavitev demokratične države. Evropska unija je izrazila svojo podporo številnim eh, državam eh, Severne Afrike, kar zadeva reformo pravosodnega sistema in po dolgem obdobju diktatur v eh, kontekstu tudi tekmovanja med navednicami za oblast, se je treba zastaviti vprašanje, kako lahko reformo pravosodnega sistema lahko privedemo do uspeha in kako lahko pride do ustrezne reforme pravosodja. To je zelo relevantna tema v okviru okviru uh, političnih sprememb po revoluciji in eh, zahteva tudi pomembno prehodno obdobje. Samo primer v Tuniziji se soočamo s široko reformo pravosodnega sistema, ki trenutno potojka. Imamo predlog eh, zakona, ki je bil uložen za samostojnost pravosodja. To so sicer skritizirali eh, Združenje sodnikov, kaj ti menijo, da prihaja do, do neravnovesja med vzršilno in pravosodno vejo. V Egiptu tu pred nekaj tedni je minister za pravosodje odstopil v sled zahteve muslimanskih vrato, bratov, kaj ti eh, pač eh, se so se soočali z eh, tudi tveganjem, da bi bilo potrebno izločiti vse sodnike, ki so delovali za časa Mubarakovega režima. In torej to vprašanje ravnotežje zadeva pravosodje, ampak zadeva nedvomno tudi medije. V Tuniziji odloka, ki sta bila sprejeta za zaščito svobode tiska po revoluciji, še vedno ni, se ne izvajata. V Maroku poteka oblikovanje zagovarjanje zakono, novega zakona uh, za svobodo medijev in um, uh, ta zakonodaja bi morali upoštevati tudi priporočila Sveta za človekove pravice Združenih narodov. E, nadejamo si, da minister Al-Kalfi nam bo lahko posregel z več podobnostmi v zvezi s tem. V Egiptu pa svoboda tiska je spoznala v zadnjem času e, bistveno poslabšanje. E, prihaja do številnih kazenskih postopkov proti novinarjem, povečajo še število postopkov zaradi bogoskrunstva in to torej namesto, da bi a, eh, nova ustava v Egiptu a, ščitila svobodo tiska, predvideva široke omejitve in a, eh, torej a, eh, tudi ne eh, zagotavlja novinarjem eh, določene, eh, določena jamstva, tudi kar zadeva možnost takojšnje zaporne kazni. Torej niso bile izpolnjene določena pričakovanja, nažalost, tudi kar zadeva komunikacije, nove tehnologije, tam smo pričakovali večjo opismenjevanje, to bi bilo bistvenega pomena v določenem gospodarskem kontekstu, v resnici je to povzročilo še večji gospodarski in socialni razkorak moramo poskusiti najti odgovore na vse to, kateri bodo ukrepi, ki jih bodo sprejemali, um, stran, sprejemali stranke, ki so zdaj na oblasti, zato da bodo kos tem uh, razmeram. Uh, z uveljavitvijo islamskih strank na zadnjih volitvah uh, po uh, propadu uh, diktatur uh, nastaja tudi potreba potem, da uh, se opredeli bolj, ja, bolj jasno, kaj je politični islam. O tem poteka razprava tudi v zvezi s tem, pač, da med eh, islamisti določeni tokovi eh, zavračajo demokracijo, obstajajo določeni tokovi, ki zavračajo posnemanje reform, eh, skozi reforme zahodnega sveta. Nekateri menijo, da muslimanska država je možna samo uh, z uh, popolno in uh, um, totalno uh, uveljavitjo islama. Vsekakor ne smemo se osredotočiti na uh, dogmatizme, ampak moramo predvsem uveljavljati vrednote eh, etične narave, eh, kjer eh, pač eh, te reforme eh, morajo najti svojo ulogo. Ali gremo v smer eh, sistemov, ki bodo temeljili samo na na religijah. Politična instrumentalizacija te regije lahko postavi v nevarnost temeljne svoboščine, kajti tolmačenje svetega lahko postane neke vrste izvoru vseh pravil. Torej, ko govorimo o, v, o političnem islamu ali lahko govorimo o državljanstvu, Eh, kaj eh, lahko torej dosežemo v sistemu, kjer vladajo islamske stranke in pravosodni sistem, ki temelji na islamskem pravu, lahko zagotavlja eh, svobodo in pravico za državljane. Torej, tem je nič koliko in ta konferenca naj služi za to, da razširaščistimo pojme. Upam, da se bomo lotili teh tem med našo razpravo in eh, razpravo bomo potem eh, seveda zaključili z eh, sklepi, ki jih bo potegnila Rima Maktabi, ki je novinarka Al Arabije in bo pač potegnila sklepe iz te razprave, ki jo zdaj začenjamo. Deset minut ima na voljo najprej minister Al Kalfi. Izvolite. Let me first of all thank you for the... Naj se najprej zahvalim za vaše povabilo, da podam nekaj zamisli. Gledajte, kaj se dogaja v arabskem svetu, še prav posebno v Maroku. Med arabsko pomladjo se je Maroko odločil, da bo izbral, kar bi lahko imenovali, tretjo pot med revolucijo in revolucijo eh, drugim sistemom upravljanja, torej da bomo zagotovili tretjo pot, ne da bi izgubili stabilnost spremembe, stabilnostjo. Dve leti po tem, po začetku tega pristopa, mislim, da lahko rečemo, da smo bili uspešni. Razvili smo zelo edinstven model v regiji. Izvedli smo potrebne reforme, po drugi strani pa smo ohranili stabilnost države in smo akter za spodbujanje in utrjevanje stabilnosti v celotni regiji. Po grožnjah, ki so se pojavile in po težavah glede nestabilnosti v regiji na severu Malja, v Sahari in Sahelu. kateri so ključni elementi tega pristopa in kakšne so posledice za to, kar je omenil predsedujoči tega omizja, glede reforme tiska, pravosodja in decentralizacije države, pa tudi reforme človekovih pravic. Ko govorimo o tem, da smo bili uspešni pri pripravi tega pristopa. To ne pomeni, da smo uspeli pri čisto vsem. Ne. Postopek še vedno teče. Demokracija je namreč postopek. Ko strokovnjaki govorijo o vprašanjih demokratizacije, govorijo o vprašanjih, ki se dotikajo izgradnje novih institucij, razvoja novih politik in širitve nove kulture. Volitve potem proizvedejo tudi nove voditelje. To so torej te štiri sestavine. Politologija političnih sprememb, nova kultura, nove institucije, nove politike in novo vodstvo. To, kar se dogaja v Moroku, je, da smo sredi postopka, ki še teče, širimo demokratično kulturo, izgrajujemo nove demokratične institucije, razvijamo nove demokratične politike in dovoljujemo demokratične volitve, ki prinesejo novo vodstvo. Kaj se je zgodilo v teh zadnjih dveh letih na teh štirih glavnih področjih? To bom sedaj navedel. Reforma pravosodja, tiska človekovih pravic in decentralizacija države. Dovolite nam, da podamo argumente za ta pristop. Ta pristop bi lahko bil zgodba o uspehu in bi lahko bil odgovor na to, da bi vzpostavili krhko ravnovesje med reformami in stabilnostjo. Naj začnem s človekovimi pravicami. Naša, naša dejavnost v preteklosti so znane. V zadnjem desetletju je krejo visočanstvo začelo s preiskovanjem vsaj 22 tisoč primerov zlorabe človekovih pravic v preteklosti. To je spodbudil kralj. Prav tako smo zagotovili 220 milijon dolarjev nadomestil posameznikom. Najpomembnejši element v tem postopku enakosti in sprave glede človekovih pravic pa je, da imamo zelo veliko priporočil, da smo upoštevali vse to, ko smo pripravljali novo ustavo. Lani junija, julija. Oprostite, leta 2011. Glavni elementi te ustave, ki so pomagali pri razvoju nove kulture glede človekovih pravic, so naslednji. Naprimer, gre za to, da sedaj kriminaliziramo mučenje, genocid in zločine. Imamo torej sedaj 21 členov in celotno poglavje o novi ustavi, ki govori o temeljnih človekovih pravicah. Z novo ustavo imamo sedaj naš zakon o človekovih pravicah. In ne samo v ustavi smo se o tem dogovorili in smo to sprejeli. Glavno vodilo je seveda mednarodni dogovor o človekovih pravicah. In zadnji, ki smo ga sprejeli, je tudi protokol proti mučenju. svet začrkve predvsej v Ženevi, izvaja nadzor in tudi stalna poročila in mi se strinjamo s tem, da nas nadzoruje, kar se človekovih pravic tiče. In končno spremamo tudi to, da moramo odpreti naša vrata posebnim poročevalcem glede različnih vprašanj Združenih narodov. Nedavno imamo posebnega poročevalca na temo mučenja. Lani septembra je bil v Maroku in je pregledal razmere. Če si ogledate njegovo poročilo, boste videli, da kot država priznavamo, da obstajajo težave. Istočasno pa pravimo tudi, da bomo storili nekaj proti zlorabam človekovih pravic in to je tako pomembno. Ne ignoriramo tega, kar se dogaja pri nas. Če obstajajo težave, pa imamo pogum, da se bomo tega lotili. Med 2011 in 2012 smo imeli skoraj 40 tisoč demonstracij v Maroku. v manj kot enem odstotku primerov pa smo imeli tudi policijsko posredovanje. Ta statistika je bila posredovana svetu za človekove pravice v Ženevi lani marca. Torej, imamo načrt, kako izkoreniniti zlorabe. Potem reforma tiska. Lani med razpravo Svetom za človekove pravice. Je skoraj deset držav zahtevalo, da dekriminalizira. Zakon o tisku. In da, rekli smo, da bomo to storili lani oktobra. Tri mesece potem smo predstavili osnutek te komisije. In eh, komisija je pregledala ta osnutek. Lani aprila je komisija potem podala priporočila. In javno smo se zavezali, da nam mora uspeti pri tem osnutku novi kodeks za tisk odraža te mednarodne obveznosti, da dekriminaliziramo kodek za novinarje. In seveda smo se potem dotaknili veliko vprašanj, ki so povezani z novinarji. Sedaj imamo nov novinarski kodeks, ki dovoljuje neodvisnost novinarjev, ki lahko brez posredovanj strani izvršne oblasti izvajajo svoje dejavnosti. Imamo izvoljeni nacionalni svet za tisk, ki bo urejal vsa vprašanja, ki so povezana z mediji. Istočasno pa v tem novem kodeksu imamo tudi določbe, kar se tiče dostopa do informacij. Prvič, nova ustava pravi, da moramo imeti zakon za ta dostop do informacij. Kaj ti demokracije brez svobodnega in odgovornega tiska ni. Lani, sporedno z našim delom, pri temeljitih reformah kodeksa za novinarje, ni bil aretiran noben novinar, nobena internetna stran ni bila blokirana. tudi nacionalno nismo blokirali tiska, istočasno pa smo odprli dialog s strokovnjaki, ki nam dovoljuje, da začnemo z novim postopkom reform. Da, nekaj težav obstaja, kar se zaščite novinarjev tiče. Novinari brez meja so lani septembra dali, da Maroko ni, da je država, ki muči, ubija, ugrablja novinarje. Vendar pa nekaj težav imamo, kar se zaščite novinarjev tiče. Opazili, opazili smo, da smo leti 2012-2013 videli upad težav, ki so se pojavljale med nekaterimi demonstracijami. Spostavili smo mehanizem med ministrstvom za komunikacijo, pravosodjem in notranjim ministrstvom za pregled in nadzor vseh primerov, kjer je prihajalo do nasilja proti novinarjem. In to je naš načrt za reforme. Ne samo lokalne organizacije za človekove pravice, ki nas podpirajo, petek prejšnji teden, smo v Maroku gostili in počastili edini v regiji dan neodvisnosti tiska v Rabatu eh, z organizacijami, ki so dejavne na tem področju. In skoraj 80 umetnikov, svetovnih umetnikov je sodelovalo na tem festivalu. Odločili smo se, da bomo pregledni, da bomo priznali težave in da bomo skušali te težave razrešiti. Na jugu Maroka, v Maroški Sahari, celo tam smo imeli 22 mednarodnih delegacij, ki so obiskali Saharo. Danes so tam novinari, iz ZDA, Združenega kraljestva, ki so obiskali to regijo in poročajo. Imamo torej politiko odprtosti, politiko odprtih urad in mislimo, da bomo z našim obravnavanjem tiska to razrešili. Potem pa pravosodje in konflikt v Maroški Sahari. Lani smo začeli, kar se pa seveda tiče z nacionalnim dialogom. Imamo neodvisno, učinkovito, pregledno sodstvo, to si želimo imeti. Prejšnji mesec je komisija, ki je pripravljala delo na tem področju, končala svoje delo in sedaj pripravljajo nov zakon, ki bo zagotovil ta tri načela istočasno, kar se tiče decentralizacije. Menimo, da glede na to, da Združene narode niso priznali veljavnosti referenduma, glede na veliko pritor, nam je uspelo pri predstavitvi velikega načrta glede decentralizacije in sedaj dialog traja, teče, glede tega vprašanja. Med razpravo bom dal več podrobnosti o tem, o teh projektih. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj predajmo besedo gospodu Feržanju za 10 minut. Thank you very much. First of all, I thank you very much for having me. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili in da ste vzpostavili ta živahen dialog z spoštovanim Evropskim parlamentom in nami. Od, demokracije k demokrat, od diktature k demokratičnim državam mislim, da imamo težave z diktaturami, ker obstaja nekaj, kar še traja namreč te strukture, diktature, ki so del sistema in nove strukture, nove demokracije, prihaja do spora med temi strukturami in govorim seveda o Tuniziji. Včasih imamo ljudi, ki zagovarjajo ta ali drug tabor, vendar pa to je proces, ki traja. In včasih vidimo, da so nekdanje sile, ki so podpirale nekdanjo diktaturo, se znova pojavile, da bi sedaj podprle tiste sile, ki se razvijajo na novo v veliko oblikah. Vključujoč nekaj demokracije. Lahko pa izključimo skandinavsko, britansko, švicarsko demokracijo, vendar pa v trenutnem obdobju imamo takšne razmere, da nas podpira skoraj celotna Evropska unija in zato smo hvaležni. Mislim, da sploh ni vprašljivo. Da se zauzemamo za svobodo tiska, da tukaj težav ni, kajti imamo, uporabljamo isto paradigmo kot vi. Mora pa to biti prilagojeno na naš sistem vrednot. In tukaj smo nekoliko drugačni, naprimer v Franciji. Religija z laičnostjo ni enaka kot sekularizem v Britaniji. Tako da imamo določene specifike, ki so drugačne od vas, vendar pa imamo enak trend in enako politično paradigmo. Demokracija mora proizvesti trajnostno stabilnost, čeprav to traja nekaj več časa. Diktatura pa lahko proizvede hitro stabilnost, vendar pa je to lažna stabilnost. Tako da mislim in tukaj zaupamo v vas da boste podprli postopek tranzicije, postopke, ki jih izvajamo. To traja nekaj več časa in potrebujemo vaše potrpljenje. Naprava vprašanja, o katerih moram govoriti, sem sedaj vrnil. Državljanstvo. Novo izvoljena vlada, čeprav sem zavračen pojem islamista, to je precej konotirano s terorizmom, demagogijo in z veliko negativnih zadev. V naših državah, v naši sredini, pa so islamisti tisti, ki so nekoliko bolj verni, ker je pač pri nas islam najpomembnejši, je to povezano, pri nas je to preprosto je pa to precej bolj kompleksno na vzven, v drugih državah, tudi v Evropi. Želim si, da bi Evropa postala združena, ena država, kakorkoli že. Torej, vprašanje državljanstva in nacionalnosti. Tukaj nimamo drugačnih definicij od vaših. In tudi ne diskriminiramo naših državljanov, ne glede na to, kdo so. Imamo žide, pa ne razlikujemo med muslimani in judi, gre samo za državljane. Vsi so državljani in nihče ne trpi in ni diskriminiran zato, ker je kristjan, jud ali musliman. Torej smo proti zatiranju, ne glede na to, za, na podlagi česa bi to zatiranje se lahko pojavilo. Obstaja univerzalna zaznava prepričanj spoštovanja državljanov, ki imajo možnost svobodno izražati svoje mnenje politična vrednost sistema pa je seveda takšna, da jo lahko primerjamo eh, zahodno. Moramo pa seveda potem poštevati tudi nekatere specifike. Vrednostni sistem večine, njihovo verospoved, potem vrednostni sistem manjšin, ne se gre za jude, kristijane, politično desnico, levico ali neodvisne, kakorkoli že. Potrebno pa je zagotoviti medsebojno spoštovanje in potrebno je tudi zagotoviti trajnostno stabilnost. Zagotoviti moramo, da bosta varnost in stabilnost nekaj, kar bo zagotovljeno vsem in bo samo po sebi umevno v celotni državi. Svoboda tiska je tudi univerzalna, vendar pa je potrebno javnost zaščititi in nobena posamična skupina ne more dobiti novega nedotakljivega statusa. Statusa nedotakljivosti zato, ker je v tem postopku tranzicije veliko skupin bilo takšnih, da so želeli postati nove, ki bodo nedotakljive ker naprimer nimamo medijskega sistema, imamo težave v medijih. Ne, kar se svobode tiska tiče, temveč pri izterjavi denarja, pri tem, da izsiljujejo nekatera podjetja in tako dalje. To ni sprejemljivo. Moramo imeti torej medijski sistem kot v Britaniji ali druge, kjer bo težko koga blatiti kar tako. Boste pač morali vzeti zakup, da boste plačali za to. Če se bo to zgodilo, bo novinar in časopis mora odgovarjati. Torej, tak medijski sistem spostavljamo in smo na pravi poti. Enako velja za pravosodje. Ne, sprašujemo se o neodvisnosti pravosodja. Želimo pa se ukvarjati s korupcijo v pravosodju, s koruptivnimi sodniki. Ti so tisti, ki zavirajo reševanje težav poslovne skupnosti in ki so povezani s starim režimom. Želimo si, da bi kar se da hitro to očistili in vsi politiki si tega želijo sistem, ki smo ga podedovali. Je problematičen. Preiskovalni sodniki so tisti, ki imajo veliko pooblastil in lahko storijo vse, kar si želijo. In težko je ukrepati proti tem preiskovalnim sodnikom na ravni državljanov. Torej, ne gre za težave pri neodvisnosti pravosodja. To je temelj naše državotvornosti, vendar pa zahtevamo od sodnikov, da pripravijo uravnotežen sistem, ki bo zaščitil državljane, če bodo želeli posredovati proti določenim sodnikom, da bodo torej imeli priložnost pritožbe, če bo prišlo do hudih kršitev strani sodnikov sistem tega ne dovoljuje tako jasno, kot bi to moral. Če se si želimo, želimo si uravnoteženosti v okviru neodvisnosti pravosodja, pa moramo to zagotoviti ne glede na prizadevanja, ki bodo potrebna. Razmerje med državo in državljanom. O tem moramo tudi govoriti. Ljudstvo je vir moči in vlado izbirajo znotraj demokratičnega sistema. Ne smemo pa, in to je specifično za muslimanske države in muslimansko prebivalstvo, ne smemo pa dovoljevati nespoštovanja vere ali katerega koli državljana. Ne glede na to, ali je to na podlagi verospovedi spola ali česarkoli že, vsi morajo spoštovati vsakega. Zagotoviti moramo raznolikost v raznolikih družbah in poskrbeti moramo za medsebojno spoštovanje, zato da bomo zagotovili trajnostno, trdno stabilnost v tem demokratičnem okviru. Govoril sem o neodvisnosti pravosodja znotraj novih demokratičnih držav. Pomembno je, da se izognemo ekscesom posameznih sodnikov. Neodvisno. To ni vprašanje, to je temelj vsake demokracije, vendar pa to moramo zvesti na ustrezen način. To, kar se dogaja z nekaterimi koruptivnimi sodniki, je narobe in potrebno je uvesti sistem, ki bo to popravljal. Potrebno je razviti pravosodni sistem, ki bo ustrezen in veliko višjih sodnikov v Tuniziji si želijo švicarskega pristopa, kjer preiskovalni sodnik ni več nozoč in kjer je vse skupaj bolj uravnoteženo in bolj jasno znotraj neodvisnega prosodnega sistema. Vprašanje mladih. O tem bi tudi najgovoril. Mislim, da je to vprašanje zelo pomembno in kompleksno, da pa mislim, da bi to lahko zelo dobro razrešili v okviru dinamike zdravega demokratičnega sistema, ko ga bomo uveljavili. Ne glede na to, ali ste mladi, ženska, kdorkoli že ali ste manjšina ali specifična skupina in se čutite odtojeni in čutite, da niste odreženi v prizadevanju družbe, potem vam sistem dovoljuje, da lahko to popravite. Torej sistem sam lahko vede novosti in specifične popravke za to, da popravi napake. Vprašanje sekularizma in polarizacije. Mislim, da še posebno v novih demokracijah nastaja težava, ko imamo veliko zatiranih skupin, nekdanjih zatiranih skupin, pa ne se gre za politične ali nepolitične, etnične, karkoli že da se jim zdi, da je nova demokracija priložnost, da spregovorijo, da postanejo pomembni. In resnično želijo oblikovati prihodnost prihodnega sistema in demokracije, pa tudi ostave. S tem nimamo težav. To je legitimno. Ali bodo dobili to, kar si želijo ali ne, pa je odvisno od soglasja, oblikovanja soglasja znotraj tranzicijskega obdobja in prehoda v demokratično obdobje. To je ključnega pomena, soglasje je pomem, ključnega pomena, vendar pa seveda ne smemo zapostavljati rezultatov eh, volitev. Nekateri želijo spregledati vse in to bi pomenilo kaos. Tega ne moramo sprejeti. Istočasno pa imamo potem tiste, ki so na oblasti, ki ignorirajo tranzicijsko obdobje, ko moramo bolj prisluhniti drug drugemu in skušati zajeti vsa različna stališča. Ravno teže je potrebno spostaviti. Po mojem mnenju je to, kar se dogaja v Tuniziji, proces, ki gre v pravo smer. Seveda pa je to težaven in dolg prehod. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie, grazie davvero. Eh, la parola adesso al signor. Hvala lepa. Zdaj pa predamo besedo gospodu El Hadadu za 10 minut. Thank you. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil vsem organom in inštitucijam, ki so omogočile ta dogodek. Posebej bi se rad zahvalil za to, da ste nas pozabili. Mene osebno, ki predstavljam eh, muslimansko bratovščino. Prvikrat eh, sem bil povabljen in eh, rabili ste tri leta za to povabilo. Čeprav ste v preteklih letih povabili številne druge skupine in stranke iz Egipta. In hvaležen sem, da se je to zgodilo. Upam, da se bo to dogajalo tudi v prihodnje in da se bo to še razširilo, kajti to vrsten dialog je ravno to, kar zahtevamo. Tako da bomo lahko odpravili vse uvire za pravilno razumevanje tega, kar se dogaja v Egiptu. Da naročili so mi, naj bom zelo odkrit o svoji predstavitvi. Torej, tak, vedno sem odkrit in tako bo tudi danes. Začel bom se sledečim sporočilom. Mi, muslimanska bratovščina, smo trpili v zadnjih 50-60 letih zaradi številnih kampanj demonizacije, zlasti iznotraj Egipta in podpora medijev in pa mednarodne skupnosti pri tem je bila precejšna. Sedaj pa je napočilo novo obdobje in to je bilo rečeno tudi v pretekli seji. Pozdravljamo to novo obdobje in pa a, to možnost za dialoge. Tako da bomo sedaj lahko razumeli naše razlike, našli skupne točke in ustvarili platformo za dialog, preko katere se bomo zbližali. Imel sem drugačen uh, uvod in pravzaprav se opravičujem, da sem moral spremeniti svoj uvod glede na uh, vprašanja iz prejšnje seje. Verjamem, da je prvi korak pri rešitvi problema ta, da ugotovimo, da problem obstaja. In sedaj sem prisluhnil vprašanjem. In um, vidim, glede na ta vprašanja, vidim, da imamo tukaj velik problem. Ne prihajamo iz zelo raznolikih um, bregov oziroma imamo zelo različna stališča. V prvih tednih po revoluciji, če začnem kar z marcom, smo začeli sprejemati evropske delegacije iz držav članic in pa iz Evropske unije. In uh, tukaj je bilo nekaj zelo pozitivnega. Vsi so prihajali kot prazen list papirja nihče ni bil opremljen s kakršnimi koli idejami. In to smo zelo lepo pozdravili in to nas je tudi zelo presenetilo zaradi preteklosti v Egiptu in tudi v drugih državah. Ampak dve leti kasneje je to posem izginilo, skoraj da posem izginilo. In uh, vrnili smo se v preteklost in mislim, da za to obstaja zelo pomemben razlog. Torej, to je naša ocena položaja. Poglavitni razlog je ta, da uh, dobivate zelo napačne informacije. Mislim, da imajo zahodni diplomati nekaj skupnega, torej tisti, ki prihajajo iz tujine in nas obiskujejo. 99 odstotkov informacij, eh, ki jih prejmejo, so povsem napačne. To je preprosto dejstvo. In To vam ne bo pomagalo kot diplomatom, kot eh, predstavnikom vašega ljudstva. Eh, to vam ne bo pomagalo pri tem, da bi sprejeli informirane odločitve. In zato vam resno eh, priporočam, da premislite o svojih stališčih. Ehm, naj vam podam preprost primer. Torej, eh, predsednik je v svojem ovodu eh, eh, predstavil zakon šura sveta, oziroma sveta šure. In dejal je, da se omejuje sedaj zakon in da ima sedaj predsednik pooblastilo, da imenuje sodnike. Ampak tukaj gre za dve napaki. Prva napaka je sledeča muslimanska uh, bradovščina sploh ni sodelovala pri tem uh, zakonu o reformi uh, uh, pravosodja. Muslimanska bradovščina ni enako kot uh, stranka za uh, razvoj in pravico. Potem uh, je bilo rečeno tudi to, da je Vasab stranka predstavila ta zakon. Osnutek zakona ne da te pravice predsedniku, kajti ustava prepoveduje eh, predsedniku, da bi imenoval sodnike. Tukaj gre za svet sodnikov, ki to počnejo. Prišlo je do spremembe v zaznavanju se strani Zahoda eh, teh mm, eh, demokracij v povoju. Najprej smo začeli z precejšno ravnjo zaupanja, potem pa se je to sprevrglo v to, da vi postavljate pod vprašanje naše namene. To pomeni, da je zaupanje izginilo in sedaj moramo ponovno vzpostaviti zaupanje. Glede na dinamiko v regiji pa je videti, da inštitucije ne morajo ustvariti zaupanja. In zato je bolje, da vzpostavimo zaupanje med posamezniki. In tako bomo približili tudi inštitucije govorim o svojem imenu in pa tudi o imenu stranke in pa o imenu muslimske bradočine. Mi smo vedno odprti za vprašanja, za vaše vprašanja, vedno vam bomo dali na razpolago informacije. Ampak ob koncu smo vsi ljudje in vsi imamo naše različice eh, resni, resničnosti in pa lasne sodbe. Torej pozivam vas, prisluhnite sodbam drugih skupin in pa drugih političnih skupin. Razlikovati morate dejstva od zaznave. In prosim, prosim, ne postanite odvisni od medijev. Vi ste nas naučili to lekcijo. Zadnji indeks verodostojnosti medijev v Egiptu znaša 15 odstotkov. Torej 15 odstotkov vseh novic je bilo resničnih, vse ostalo e, so bile poneverbe. Torej prosim, ne bodite odvisni od medijev. Najbolje je, da imate neposredne stike. Mi tudi želimo razumeti vaša stališča in mi nismo odvisni od vaših medijev. Mi se obračamo na vas. Eh, glavni eh, oziroma vodilni eh, novinari na svetu so mi povedali, da ne smete dovoliti, da bi, zgodba, da bi dejstva pokvarila zgodbo. In to je nekaj, kar velja. Torej, večina uh, profesionalnih oziroma poklicnih novinarjev ne upravlja dobro svojega dela. Nekateri da. In sedaj bom za konec povedal še nekaj. Naša demokracija je v povojih. V uvodu ste omenili še dve stvari. Eh, Torej, omenili ste nepismenost in pa gospodarsko strukturo. Šele devet mesecev je preteklo in sploh še nimamo političnega sistema. Naša prva prioriteta po revoluciji je bila, da vzpostavimo popolno delujoč politični sistem. Imeli smo vojaško uh, hunto in uh, ti so prišli v parlament, ko naj bi muslimanska bradovščina prišla v parlament. In sedaj eh, se to ne dogaja več. In dejansko si zelo prizadevamo. Želimo stvari opraviti na pravilen način. In komu se obračamo za nasvet? Ka vam? Obračamo se na evropske države. Mi nismo ustvarili demokracije. Vi ste ustvarili demokracijo. To je zahodna demokracija. Nismo predstavili boljšega modela. Torej, prevzeli smo vaš model in smo ga začeli izvajati. In, uh, lahko se obrnemo na knjige, zato da bi uh, prišli do rešitev. Ampak mi se obračamo na vas, zato da bi pridobili znanje in izkušnje. In mislim, da ste nam to tudi dolžni. Zakaj? Kaj ti Mubarak je uh, veliko, zelo vplival na vas tekom 30 let. Uh, torej ne želim izključiti ZDA, eh, ampak eh, govorim zlasti o Evropski uniji. Torej Evropa in Zahod so dali Mubaraku eh, legitimnost, zakon, zakonitost, ki je ni prejel doma. In arabski ljudje so se uprli in sedaj ni več tako. Torej, smešna primerjava. Češ, da bi nek kateri raje imeli diktatorja, ki bi jih oropal njihovih pravic, kot pa, bolj, kot, kot pa nedelujočo demokracijo. To je posem nespremljivo kaj je demokracija? Demokracija je izbira, to je nekaj novega, to je povsem novo za arabce in pa za egipčane. Torej, da imamo to možnost, da izberemo vodja, kajti prvikrat v življenju se je zgodilo, da so morali sprejeti odločitev in da so morali pri tem še analizirati to, kar se nudi, kakšen, kaj nudi ena stranka ali druga. E, nismo rasli, nismo bili vzgajani tako, da bi se znali odločiti. Torej, prosim, ne. sodite tega, kako mi rešujemo probleme, glede na to, kakšne izkušnje imate vi, kajte kakšne izkušnje imate vi za seboj, zelo brutalne. Učiti ste se morali, morali, morali kako izgraditi demokracije, države. Sedaj imate to dediščino in mi eh, se želimo učiti iz tega. Ampak do sedaj vaše pomoči še nismo prejeli. Do sedaj iz zahodnih držav prihajata v glavnem dve stališči. Torej, Eh, počakajmo in videli bomo, kako se bodo stvari razpletle. In druga, druga pozicija je ultimativno vprašanje, kaj je bilo najprej, jajce ali kokoš, ali bomo imeli prvo reforme ali bomo najprej ustvarili ukvir, da jih bomo lahko uvedli. Zelo bi radi verjeli, da uh, smo dobri kot ljudje. Ampak seveda imamo tudi težave, nesporno. Mi se zanašamo na okvir, na zakone, ki bodo vzpostavili pravo ravnotežje eh, moči. In prosili, pro, prosili smo vas za nasvet, eh, torej, če nam ne date nobenega odgovora, pa nič. In Potem smo se odločili za demokratični okvir. Torej, en človek, en glas, ena ženska ali en moški. Ampak eh, konec koncev je to postopek, kot smo dajali. In sedaj smo sredi postopka. In Egipt je ognjena krogla. Nihče ne želi ujeti krogle in se uh, popeči. Imamo predsednika, nimamo še posem delujoče vlade, saj imamo birokrata, ki vodi ja, vlado. Dokler ne bomo imeli parlamentarnih volitev, kjer bomo uvedli ja, pravo ja, vlado, ki bo tudi imela pogum, da uvede reforme. Sedanja vlada se pač trudi in je počasna, ampak najprej moramo doseči točko parlamentarnih volitev. In upam, da se bo to zgodilo septembra, oktobra tega leta. Sedaj bom sklenil svoj prispevek. Lahko me vprašate karkoli, ampak moj odgovor je ta. Če ne bom imel časa, se bom osredotočil samo na eno temo. Sicer pa sem odprt za dialog. Hvala lepa. Grazie. Grazie anche per la franchezza e mi auguro. Hvala lepa, hvala lepa za vašo iskrenost. Upam, da, uh, bodo, eh, da bo prav tako iskrena tudi razprava, ki jo zdaj uh, odpiram. Imamo kar nekaj prijav k besedi strani uh, evropskih poslancev in tudi nekateri drugi gosti so zaprosili za besedo. Uh, držali se bomo uh, istih pravil kot uh, v prejšnjem omizju, torej nekaj, be, nekaj minut za vsakega govornika. Gov gospod Atkins. Hvala lepa čestitam a, govorniku za njegov prispevek. Naj, podarim, naj ponovim nekaj, kar sem povedal že prej, kajti nisem prejel odgovorov. In vesel sem, da je z nami uh, gospod El Hadad iz muslimske bladoščine. Omenili ste, da, Evro, da se Evropska unija ni pravilno upletla v bližnji vzhod, takrat, ko, so, ko se Rusija in ZDA niso želeli upleti, uplesti. Mi pa bi se lahko, mi bi lahko prispevali nekaj k demokraciji. Torej, posem se strinjam z vami, čež da bi morali eh, storiti več, ne pa da stojimo obrobo. Moje vprašanje je preprosto glede na pravosodje. Kako lahko neodvisno pravosodje deluje v katerikoli od držav, ki jih danes obravnavamo, ko pa, šaria, ko pa je šariatsko pravo v nasprotju s tem, kar mi opredeljujemo kot človekove pravice. To pomeni pravice manjšin, pravice žensk in pa. Predvsem sledeče, če vi, muslimane, ne želite postati kristijani, potem ste eh, izpostavljeni tudi številnim grožnjam iz eh, tega eh, šeljarskega prava. Moj kolega prej je vprašal, zakaj ne more neka crkav delovati v muslimanski državi, kot je naprimer Saudska Arabija. Seveda eh, je to nekaj, kar nas številne skrbi. Jaz nisem eh, praktikant, oziroma jaz ne hodim v cerkev, ampak verjamem v pravice manjšin. In potem nisem dobil odgovora tudi na eno vprašanje. Torej, tu v parlamentu so kolegi iz severovzhoda Anglije, s katerimi lahko razpravljam. So pa tukaj tudi predstavniki muslimanskih držav, naprimer iz Bangladeša ali pa odkot drugot, ki ne verjamejo, da je demokracija del islama. Številni to verjamejo, morda ste vi med njimi, to, da številni tega ne verjamejo. In to je fundamentalno vprašanje, ki sem ga postavil in še nisem prejel odgovora. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kajzer. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz sem pozorno poslušala uh, besede obeh kolegov, ki sta zagovarjala dejstvo, da je treba delovati na terenu oziroma se bolj poglobiti v razmire tako v Tuniziji kot v Egiptu in nedvomno imata prav tu v tem parlamentu vsi mi, eh, predsedujoči panceri in tudi vse politične skupine, smo pogosto krat tudi letos smo obiskali eh, vajni državi za to, da, da bi pridobili eh, žive informacije na terenu. Ne zato, ker eh, samo dvomimo v to, kar nam pripoveduje tiska eh, v zvezi s tem, morda ne, ne soglašam popolnoma s kolegom iz Egipta, ampak enostavno zato, ker mislimo, da nič ne more nadomestiti neposrednega stika z ljudmi na terenu. Zato smo mi to smorili, zato postavljam vprašanje gospodu Fajnera.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 Ehm, moram reči, da v vaših izjavah nisem eh, zasledila ničesar v zvezi z eh, bojem, ki ga vodi eh, tunizijsko pravosodje za svojo samostojnost. Mi nočemo posegati v to, ampak ta boj obstaja v vašem pravosodstvu in se ne omejuje zgolj na vprašanje skorumpiranih sodnikov. Torej, rada bi slišala iz vaših ust, kaj se dogaja v tem trenutku v Tuniziji na ravni pravosodstva. In eh, mislim, da ko pravite, da sodnik mora biti korekten, večkrat ste poudarjali to dejstvo, potem bi vas vprašala, ampak kdo sodi o korektnosti sodnika, je to politika ali kdo druga? Se bomo spet eh, znašli v starem sistemu, proti katerem ste se borili, kjer ste imeli eh, popolnoma nepravični pravosodni sistem, ki je bil popolnoma pod eh, kontrolo političnih krokov. Torej, kako a, zaznavate vprašanje pravosodstva, s katerim sicer smo se tudi sestali večkrat takrat v Tuniziji. In potem a, eh, egiptovskemu kolegu a, eh, moram reči, da a, eh, ste, sem vas poslušala in se mi je zdelo, da ste bili zelo nezaupni do medijev in tudi do evropejcev. Res imamo ljudi, eh, ki nam pripovedujejo eh, karkoli, ampak na to smo vajeni in eh, se spoznamo na to in vemo, komu lahko zaupamo. In mislimo torej, da svoboda tiska pravzaprav spada na področje naše odgovornosti, sposobnosti presojanja in to je potem predpostavka za vse ostalo. To je bilo kratko sporočilo za kolegi. Hvala. Gospod Romero. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imela bi dve vprašanje za ministra iz Maroka. Sama sem omešena na parlamentarnem odboru Evropska unija Maroko, sicer pa sem Španka. Imela bi torej dve vprašanje. Prvič. kako je s temeljnimi pravicami. Spregovorili ste o pravici tiska in na to se nanaša tudi moje vprašanje. Zakaj niste bolj prožni? Zakaj hitreje ne zagotavljate temeljnih eh, pravic? Sama sem pristojna za temeljne pravice. Naprimer, zakaj ne zagotovite pravice do stavke, pa tudi številnih drugih pravic? Tisti, ki želijo koristiti te pravice, morajo eh, najprej obveščati o tem organe. Zakaj ne izvajate zakonov, ki spodbujajo ustavo? Sedaj ste spregovorili o tretji poti, ampak ustavo je treba sedaj tudi izvajati. To je bilo moje prvo vprašanje. In sedaj drugo vprašanje, ki se nanaša na Zahodno Saharo. Zakaj poslanci Evropskega parlamenta niso smeli pripotovati v to regijo? V parlamentu imamo različna mnenja, vsak vidi zadeve drugače, tudi mi nismo vedno enotega mnenja, zadeve si pogledamo iz različnih vidikov in to velja za vse probleme. Imamo različna mnenja, ampak ne morete enostavno prepovedati, da bi delegacija poslancev pripotovala v to območje, čeprav niso člani delegacije za Magreb ali pa um, člani delegacije, ki se ukvarjajo s tem problemom. Pravite, da so si drugi državljani lahko ogledati položaj na kraju samem. Ampak zakaj niso smeli evropski poslanci v Saharo? To se ne sme še enkrat zgoditi. Kajti, če se bo to ponavljalo, potem bomo imeli vedno en in isti problem. Mi želimo ustvariti uh, neproblematične odnose z vašo državo in do sedaj nam to ni uspelo. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Tamerju Mekiju. Ne vem, če sem pravilno izgovoril pravi predsedujoči. Eh, eh, Hvala lepa. Tamer Meki, sem član sveta Šura iz odbora za zunanje zadeve in pa iz odbora za nacionalno varnost v parlamentu. O prvem in drugem krogu vprašanj se vedno postavljajo ista vprašanja. Kakšno, kakšen je položaj krščanske manjšine v Egiptu, eh, kaj se dogaja s pregonom kristijanom. V zvezi s tem bi imel sledeč komentar. Odnos med muslimani in kristijani je takšen, da ne prihaja do pregona ali pa zatiranja. V prejšnjem režimu so zatirali tako muslimane kot kristjane. Pravzaprav je bilo celo tako, da so še bolj zatirali muslimane. Ti so eh, celo uh, bili eh, zaprti in uh, v zaporih nikoli ni bilo kristjanov, tam so bili muslimani. In veste, da so trdili, da obstajajo konflikti med kristjani in muslimani. Naprimer, da je a, eh, prišlo do požara neke cerkve v Aleksandriji in a, eh, Mubarak je to storil. Potem pa se je varnostni sistem opravičeval, č, tako da so uvajali preiskave. In potem je znova prišlo do požara v regiji Giza in ob koncu se je pokazalo, da je bila ravno služba državne varnosti tista, ki je sprožila konflikt med muslimani in kopti? Torej, ko gre za problem krščanske manjšine, je bilo tako, da so bili pripadniki režima, preteklega režima, In te ostanke pripadnikov preteklega režima še vedno imamo, ne glede na regijo, ne glede, ne glede na verstvo. To so skorumpirani ljudje, ki sprožajo konflikte med različnimi eh, pripadniki verstev. To je njihov namen. In na ta način želijo odvrniti pozornost od sebe. In oni želijo umetno poslabšati položaj. Potem pa še El Hasus, eh, tam je prišlo do eh, nemirov in eh, prišlo je celo do smrtnih žrtev, tako med kristijani kot med muslimani. In mi v odboru smo bili odgovorni za preiskavo. In prvi, ki je padel, prva smrtna žrtev je bil musliman. Potem, kar se tiče katedrale v Abaseji, spopadi so se začeli po nekem pogrebu. In ko smo zadevo preučili, smo videli, da sploh ni šlo za kristijane ampak, in za muslimane, ampak je šlo za uh, zločince. To so bili enostavno kriminali, kriminalci, ki so napadli prebivalce v, bližinu, v bližini te cerkve, ki so zažgali avtomobile in to je bilo to, kar je sprožilo ta obžalovanja vreden konflikt. V resnici sploh ni šlo za konflikt med muslimani in kristijani pravzaprav sploh ni problema eh, verske narave med kristijani in muslimani. Dobro, zaradi prejšnjega režima je tako, da kristijani ne smejo upravljati določenih funkcij. To je rana, ki se mora zaceliti. Imamo probleme, ki jih moramo postopno reševati. In nekaj je pri tem zelo pomembno. Zakon mora veljati brez diskriminacije za vse, tako za kristjane kot za muslimane. Imam še nekaj časa? Dobro, potem bom spregovoril pri naslednjem krogu vprašanj. Hvala. Lepa. Besedo predajamo gospodu Barzuku. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Talat Marzuk, eh, odvo magistrice. Talat Marzuk, je moje ime, sem član nekdanjega parlamenta in pa član eh, stranke eh, Nura v Egiptu. Torej, um, mislim, da, da so bile verske svoboščine politično um, izkoriščene v preteklem režimu in tudi to vprašanje verske svoboščine je nekaj, s čimer se moramo zelo temeljito ukvarjati. Rad bi se navezal na to, kar so povedali nekateri pred menoj, naprimer britanski poslanec gospod Erkins, ki je govoril o šariatskem pravu in pa o človekovih pravicah. Eh, spregovoril je o tem, da o pravici do tega, da ste ateist. Imamo problem med vladajočo kulturo, prevladajočo kulturo in pa manjšino. Ampak ta problem imamo tudi v Evropi. Naprimer, mošeje v Švici. V Švici, naprimer, ne morete kar tako pridigati v mošeji, tudi v Franciji imate problem um, tega, da morate biti posebno oblečeni. Torej, to so kulturni problemi, ki jih imamo tako v arabskih kot v evropskih državah. Prihaja pač do konflikta med večino in pa med majhnimi manjšinami. In uh, strinjam se, v, Egipti, v Egiptu se moramo spopasti s tem problemom. Skupaj si moramo prizadevati za to. ampak organizacijam za človekove pravice v Evropi očitam sledeče. Osredotočajo se samo na eno skupino. Vedno se osredotočajo samo na eno. In po mojem mnenju vodi to k temu, do, vodi do, to do nesporazumov. Naprimer, pravica do veroizpovedi to omenjajo vedno samo o povezavi s kristijani. Naprimer, pod nekdanjem eh, diktatorskim režimom nismo eh, muslimani smeli eh, zapustiti države, nismo imeti funkcij in toliko uvir eh, so nam postavljali, ampak Evropa nam pri, nas pri tem ni podprla, čeprav so nam bile kratene naše temeljne svoboščine. Danes bi rad odprl novo stran v knjigi. Mislim, da se ne smemo upirati na eh, zakamenela, okamenela stališča. Seveda nam lahko pomagate. Seveda potrebujemo tudi vašo podporo in pa vaše izkušnje. Tudi sam se ukvarjam s človekovimi pravicami, tudi po revoluciji. Ampak vidim, da ni prave komunikacije med muslimanskimi borci za človekove pravice in pa med evropskimi eh, borci za človekove pravice. Toliko z moje strani za enkrat. Hvala. Hvala lepa. Še zadnji govornik, gospod Belikič, če sem pravilno prebral, je posebej sicer dve pisni vprašanji. Če želi spregovoriti, če ne bom jaz to obnovil, kar imam tukaj zapisano, izvolite. Oui, bonjour, merci beaucoup. Euh, Gospa Tori, hvala lepa. Dobar dan, hvala lepa za povabilo. Jaz sem fizik in informatik in sem tudi eh, evropska državljanka. Imam nekaj zelo pomembnih vprašanj. Res je, da obstajajo nedemokratični eh, zakoni kot šariatsko pravo, kar je vključeno v nove ustave v tako uh, imenovane demokratične ustave. Po mojem mnenju ta metoda nima ničesar skupnega z eh, demokracijo. Moje vprašanje je naslednje. Zakaj ti, te, ti ljudje v novih vladah, eh, ki so vse bolj ali manj islamistične, ne eh, zagovarjajo Eh, strank, ki spoštujejo evropske vrednote eh, v njihovi eh, veri v islamu in zakaj ne delamo skupaj na podlagi teh pozitivnih elementov, ki lahko zagotovijo velik uspeh. To je en, eh, tako, eh, eno priporočilo, vprašanje za vse predstavnike novih vlad. Katere so tiste stranke in deli v islamu, ki spoštujejo evropske vrednote in kako želite sodelovati z nami na podlagi teh prvine? In še eno vprašanje, kateri so vaši gospodarski in socialni ukrepi, ki ste jih sprejeli za izboljšanje življenja, vsakdanjega življenja pri prebivalstva, kajti vsi ukrepi, ki so bili sprejeti doslej, so bili namenjeni zagotovitvi vašega stolčka in uh, vlad, ki eh, so bile postavljene na oblast na, uh, na bolj ali manj demokratičen način. Hvala. Hvala lepa. To je bil še, še zadnji prispevek, gospod Marakakis. Hvala predsedujoči, m, mm, obračam se na gospoda Hadada. Če sem pravilno razumel, vi ste rekli, da im, imate eh, demokracijo v povojih in da potrebujete eh, pač časa in da kult, kulturno pa mi nismo sposobni vam prav, res pomagati. Ali eh, potem eh, arabski svet razpolaga s takimi ljudmi, ki eh, lahko. Hm, pomagajo doseči to, koliko univerz imate. Pravzaprav imamo celo vrsto arabcev, ki študirajo v ameriških in zahodnih univerzah. Eh, pred 20 leti v arabskih državah ni bilo univerz, zdaj jih je približno 20, vključno v revnih državah. Ali tukaj želite se naučiti, kako glasovati eh, in se naučiti to od nas, evropejcev, ali bi sprejeli, da jaz pridem v eh, Egipt in vam povem, morate glasovati tako in tako, ali ne bo prišlo uh, do, do razvoja dogodkov kot v uh, Kuwaitu, v uh, Jordaniji. Tudi uh, je prišlo tudi do določenih diktatur, ki so povzročile korupcije, ampak korupcija ni samo stvar arabskih držav. Uh, to poznamo tudi drugo. Torej vas uh, sprašujem, dajte si uh, izprašati, veste ali vi uh, stranka uh, muslimanske bratovščine, uh, vi ste eh, sodelovali res pri bitki, ki so jo vodili sindikalistki, odvetniki, delavci, ki so jih eh, poklali, ker so nasprotovali mu Barakovemu režimu. Vi ste podprli vse to, zdaj, kaj, zdaj pa nas sprašujete, dajte nam pomagati uveljaviti naše demokracije. To se mi zdi kar eh, močno z vaše strani danes eh, do povdan, ko je maroški minister spregovoril o tem, da eh, revolucije v arabskem svetu eh, je potekala zato, ker so bili vsi lačni, ne pa zaradi demokracije. Mm, sem nekoliko izgubljen, ampak čas, ki sem ga imel na voljo, sem že izkoristil. Hvala. Bene, grazie, abbiamo... Hvala lepa. Zdaj smo zaključili ta a, krok vprašanj. Želel sem a, a, vas opozoriti, da vsak izmed vas bo imel po pet minut za odgovore, ampak še jaz bi vam dal nekaj v razmislek. V preteklosti so evropejci gledali na arabski svet na a, nerazločen način in niso dejansko prav cenili razlika, ki obstajajo in še danes imajo težave razumeti te razlike. Ampak tako zelo iskreno želim povdariti, da tudi a, strani južne obale obstaja določena težava sprava razumevati razlike, ki obstajajo v evropski družbi. Če ne bomo sposobni tega storiti, potem bo težko odpraviti te, to nezaupljivost, ki obstaja in eh, bo težko graditi po tej poti boljšo prihodnost za naše odnose. To je tema, ki bo morala biti predmet naknadnih eh, razmišljanj. Danes tega ne bomo rešili, ampak to je absolutno pomembna tema. Eh, imate pet minut na voljo za odgovore. Izvolite. So, Hvala lepa za vaše vprašanje. Se bom osredotočil predvsem na vprašanje konflikta v Sahari. Dejansko imamo določeno dediščino uh, Eh, in eh, leta 2009 je Evropski parlament prišel ugotavljati dejstva in eh, je obiskal Zahodno Saharo, zato da bi se srečali tudi z ljudmi iz različnih krogov. To, kar se je dogodilo prejšnjega marca, ne odraža splošne politike, ki jo vodimo. Ampak problem, ki ga imamo, je pač to, da je treba usklajevati te obiske in sicer moramo imeti nekega posrednika, ki naj uskladuje to med maroškimi oblastmi in Evropskim parlamentom. Zdaj, ko se pogovarjamo o tem, imamo neke eh, člane Evropskega parlamenta, ki eh, so v Zahodni Sahari. In če si ogledate določene spletne strani, lahko preverite, imamo slike eh, raznih članov Evropskega parlamenta, eh, ki so zdaj na obisku tamle. Imamo torej politiko odprtih vrat. 22 delegacij je obiskalo lansko leto Zahodno Saharo in letos veliko delegacij bo obiskalo uh, ta del naše države in uh, to bodo tudi novinari uh, In to bo mednarodna pobuda um, in sicer eh, fundacije, eh, ženske fundacije za medije. Zakaj imamo to politiko? Ker nimamo ničesa skrivati. Če obstajajo problemi, potem eh, delamo na tem, da jih rešimo. Gospodarske, socialne, okoljski svet v tem trenutku dela na tem, da bi razvil nov gospodarski model za Saharo. V zadnjih 30 letih smo namenili 90 milijard dirhamov za boj proti revščini, za boj proti brezposelnosti v tej regiji. Imamo tudi eh, poseben rudnik, eh, pomemben rudnik v tem delu države. Ulagamo v ta rudnik zato, da še dalje deluje, zato, da zagotovimo Eh, delovna mesta za lokalno prebivalstvo. In eh, nedavne študije, eh, povabili smo novinarje, strokovnjake, da si stvar ogledajo in da ugotovijo, kateri so potem rezultati izkoriščanja teh naravnih virov v Sahari in kako to vpliva na regijo. Tako, učinek je na primer tudi pridobivanje pitne e, vode, ustvarjanje oziroma proizvodnja elektrike, potem delež revščine. Leta 1995 je to znašalo 29 odstotkov, zdaj pa manj kot 7 odstotkov. Kar zadeva ulaganje v infrastrukture, eh, gradnja letališč, pet letališč, eh, luk, imamo naložbe v eh, ribištvo. In vi si lahko absolutno ogledate ta del države. Če se, ka, če se je kaj dogodilo v preteklosti, uh, morda se je zgodilo, ampak ne smemo uh, zanemariti trendov in prihodnjih trendov. Uh, imamo odnose z Evropskim parlamentom, vedno je prihajalo tudi do določenih kritik, ampak naša politika je ta, da razvijamo konstruktiven dialog. To je naša politika. Uh, in vi ste dobrodošli, če si želite ogledati Maroko in jug Maroka in če želite ugotoviti, kaj se dogaja glede na naložbe, raz, človeški razvoj, gospodarski razvoj, socialni razvoj. To ne pomeni, da nam je že uspelo rešiti čisto vse probleme in zaradi tega eh, gospodarski in socialni svet dela na tem. In vedite, da v Maroku imamo v uh, Zahodni Sahari osem lokalnih obč, uh, eh, entitet, torej občin. In uh, dober del uh, pre lokalnih predstavnikov razmišljajo, razpravljajo tudi o razvojnih projektih, o napredovanju človekovih pravic. In torej uh, uh, imamo tudi predstavnike. V, na centralni ravni, ki, raz, ki so zadolženi za fosfate, za naravne vire iz te regije, za ribištvo, ampak uh, pro, seveda, ampak eh, učinki izkoriščanja teh naravnih virov niso dovolj za to, da rešimo vse probleme v Zahodni Sahari. E, vsi uh, deli Maroka morajo imeti korist od teh naravnih virov in zaradi tega imamo splošne politike za celo uh, ozemlje, za celo državo. Moram reči, da smo pripravili eh, zakon, ki zadeva tudi eh, celo vrsto pravic, ampak. Eh, nihče temu ne nasprotuje spoštovanju temeljnih pravic, mi smo za uveljavljanje teh pravic. Lansko leto 335 stavk je potekalo. To je pomenilo upad v primerjavu z letom 2011. Imamo socialni dialog z eh, sindikati, z eh, drugimi organizacijami delavcev in ta dialog nam je omogočil, da smo rešili veliko, veliko problemov, ne samo na zakonodajni ravni, ampak tudi na drugih ravneh, ki so povezani z socialnimi, gospodarskimi težavami. Samo eno pobudo naj omenim, ki je povezana povezana z zagotavljanjem zdravstvene pomoči, zdravstvene oskrbe za a, revne v Maroku. 8,5 milijonov maročanov je zdaj sposobnih dostopati do a, storitev iz zdravstvenega sistema, kar jim omogoča, da rešujejo svoje zdravstvene težave. Hvala. Lepa. Besedo predamo zdaj gospodu Feržanijo. Pet minut imate na voljo. Hvala lepa. Mislim, da bom pričal z vprašanjem neodvisnosti pravosodja. Zdaj lahko to jasno povem. Lahko spregovorim o neodvisnosti pravosodja. V zvezi s tem sicer izpostavljamo, da um, ko gre za samostojnost pravosodja, uh, vlada ne sme posegati v, v to. V Tuniziji uh, smo zaprosili sodnike, predvsem tiste, ki zahtevajo neodvisnost pravosodja, naj oblikujejo celovit uh, seznam Eh, celovit eh, model, vzorec, ki lahko ščiti državljana, če eh, je sodnik nepravično postopal. S tem želimo zagotoviti spremembo v primerjavi s starim režimom. To, kar obstaja, so še orodje iz starega režima, ki so prepletena z korupcijo. Eh, določeno število sodnikov je bilo odstavljenih in zdaj imamo pet višjih sodnikov, ki so zadolženi za to, da se posvetijo temu vprašanju. Um, torej, um, Nekateri eh, sodniki eh, so bili pač predčasno upokojeni, imamo celo vrsto uh, sodišč, ki uh, se lahko poslužuje še vedno njihovih, uh, njihove pomoči. Ko govorimo o neodvisnosti sodstva, seveda tega ne postavljamo pod vprašaj, ampak se sprašujemo, uh, da, uh, ali, naj, je, ali naj bi bilo primirno imeti tudi nek sistem, nek model, ki lahko jamči pravice državljanov, ukolikor sodniki storijo neko napako ali ne postopajo na pravilen način. Potem pa kar zadeva poslovno skupnost, za te imamo uh, preiskovalne sednike, ki je eh, samo eden, ne tako kot v Franciji, kjer jih je več, ampak imamo samo enega preiskovalnega sodnika, ki lahko lahko razlaga zakonodajo tako, kot si želi, dokler ne bomo imeli nekih jasnih vodil, smernic, pravil, kako se lahko pritožimo proti eh, recimo eh, odločbi sodnika, takega sodnika, ki je recimo postopal napačno, ker je bil eh, naprimer izpostavljen izsiljevanju oziroma je enostavno sprejel določeno podkupnino in tako dalje. Torej imamo ljudi, ki trpijo zaradi tega napačnega napačnega obnašanja, ehm, stvari tečejo že več let in se nič ne premakne. Zato, da zagotovimo popolno neodvisnost pravosodja, ampak ne poteka nikakršna bitka v zvezi s tem v resnici, po mojem mnenju, imamo neko združenje, ki ne zastopa čisto vseh, hkrati pa jim moramo prisluhniti nedvomno. Eh, v zvezi s tem vprašanjem neodvisnosti pravosodja. Ne postavljamo tega pod vprašaj, želimo torej upoštevati vse različne glasove, želim, kajti to je predpostavka za katero koli demokracijo, ampak želimo najti pravilno rešitev, kajti smo ugotovili, naprimer tudi v Romuniji, eh, da je prišlo do napake in ta napaka se potem prenaša dolgoročno. Mi želimo tako izpostaviti pravi model, najustrežnejši najobsežnejšim model, ne da bi omogočili kakršnega koli poseganja strani vlade. To je vprašanje pravosodja. Pa še drugo vprašanje v zvezi z um, pomenom eh, besede in pojma demokracije. Nekateri tudi uh, nekako uh, um, zatrjujejo, da smo prišli do uh, oblasti uh, po uh, takih zelo čudnih uh, poteh. Če res imate te dokaze, prosim na dan z njimi. Vsi so lahko ugotovili, da v Tunizi so bile volitve pregledne. Zdaj seveda govorimo o svoji državi. Druga stvar, kar je izredno pomembno in kar je treba razumeti, je to, da je, se je treba postaviti v našo kožo in obratno, zato da pride do pravega komuniciranja. Tu nismo zato, da kloniramo vaše ideale ali vaše zamisli. Mi smo pripravljeni prisluhniti, priprav, nimamo težav za demokracijo kot tako. Eh, demokracija je sicer zahodni proizvod, eh, ki ga lahko prilagodimo tudi na naše potrebe, ampak ne bomo sprejeli, na primer, takih stvari, stvari kot ehm, uveljavitev eh, stvari, ki lahko uničijo naš sistem vrednot, ki ne spoštujejo naših prepričanj. Če bi se dogodilo kaj takega v Evropi, v Veliki Britaniji, tam naprimer v Veliki Britaniji eh, je kraljica tudi eh, poglavar crkve. In dobro, to je stvar tradicije, ki velja že stoletja. Mi nočemo ene in iste stvari, ampak mi spoštujejo, naprimer, nekdo, ki Eh, pač a, eh, eh, lahko užali našega preroka. To je nespremljivo, ne vprašanje spolnosti tudi pri nas, a, če gre za heteroseksualne ali homoseksualne zveze. To, stvar, ki, to so vprašanja, ki spadajo v privatno sfero, v privatno domeno, torej tega a, ne smemo spravljati v javnost in iz tega narediti cel a, kraval. Medtem, ko recimo je v a, v, v drugih državah, tudi zdaj v Franciji, se je o tem razpravljalo na javni ravni in so, to, so bile to vprašanja, ki uh, jim je bilo težko priti do dna. Uh, to je vse. Hvala lepa. Uh, gospod uh, Hadad, uh, res samo pet minut, uh, iz, prosim. Poskusil bom to storiti. Najprej uh, prvo vprašanje v zvezi z šariatskim pravom v povezavi z pravosodjem. Torej, povezava s šariatskim pravom eh, je eh, bilo prevalentna, bila prevalentna v, v našem pravu v letu 1971. Problem je pač eh, pri uh, zahodnjakih je to, da uh, ne razumejo pravilno, kaj je šariatsko pravo. Šariatsko pravo je poskus tolmačenja strani muslimanskih uh, pač modrijanov, da uskladijo Koran in uh, Mohamedove uh, nauke. Torej, uh, Vprašanje pa je vprašanje časa in kraja, torej to, kar je lahko veljalo pred, 20, pred 200 leti, morda zdaj ne velja več v šariatskem pravu in nekaj, kar lahko velja v eni državi, ne velja v drugi. To so te spremenljivke. Večina tega, o čemer se pogovarjamo, politika, vlade, parlamenti, industrija, gospodarstvo, prestrukturiranje, fiskalno pravo, za vse to šerijatsko pravo ne velja, veljajo določene vrednote, ampak ko spremenimo te variabile, torej te spremljivke čas in prostor, potem seveda se spremenijo tudi odgovori. Se pravi, da a, poslanci, predstavniki morajo na posodobljen način a, tolmačiti šariatsko pravo. Potem vi ste govorili o pravicah manjšin. Seveda, a, mi ne razlikujemo. Če mislite, da mi to počenjamo, potem a, to je neutemeljeno. Lahko prihaja do določenih incidentov. Imamo a, res zelo ogromno a, birokracijo, ki smo jo podedovali, ki je popolno prepletena z a, problemi, s korupcijo in tako dalje. Seveda, to je treba rešiti. Ampak šli smo korak dalje. Poglejmo, eh, v prvih mesecih smo se morali ukvarjati samo z eh, celim kupom sporočil, ki jih je prejemalo, eh, ki jih je prejemalo predsedniška pisarna. Potem, seveda, ne moram spregovoriti o drugih državah, ker ne poznam vseh podrobnosti, ampak. Eh, vprašanje izgradnje eh, neke crkve v eh, Egiptu je zelo zahtevno vprašanje, kajti certifikat oziroma dovoljenje za izgradnjo nove crkve je mm, bilo v prestojnosti Mubarakovih služb. In mi pa smo uh, to uh, prenesli na, pris na lokalno pristojnost. Uh, torej, odvisno je najprej preveriti na občinski ravni, kolikšno število kristijanov živi na določenem uh, območju, brez vsakršnega poseganja centralnih oblasti. Uh, Torej, če mislite, da obstaja boljši model kot ta lokalni model, dobro, potem na dan z besedo. Seveda, v reformah gremo skozi postopek učenja gre za pravzaprav cel postopek eh, renesanse, eh, ki ga želimo predstaviti eh, mi kot muslimanska bratovščina, ostalim strankam, predsednikom in vse to temelji na najboljših praksah, ki jih zbiramo vse okrog po svetu. Potem pa demokracija. Seveda, mi gledamo na islam kot na neko neke vrednote, pri katerem je demokracija absolutno bistven del eh, tega pogleda. Sveda s parlamentarnim sistemom morda nismo bili uspešni, ampak um, pravzaprav smo popustili, kajti smo uh, sprejeli nek mešan sistem, ki je bil deloma predsedniški, deloma parlamentaren, ampak nismo bili dovolj zreli za parlamentarni sistem in zato uh, moramo, se moramo še uščiti in napredovati. In še druga vprašanja. Mm, Ker se deva zagotavljanja informacij, govorili smo o medijih ko sem govoril o medijih, sem govoril o svojih eh, medijih. Jaz sem strokovnjak z tega področja, zelo dobro poznam medijsko industrijo v uh, svoji državi, vem, kako naši novinarji delajo. Če ste politik, torej vem, da v naši državi ne smemo biti odvisni od informacij, ki jih posredujejo mediji. Ne pravim, da ne smemo temu prisluhniti, ampak to moramo preverjati s konkretnimi podatki. Eh, in večkrat tudi mi nismo sposobni eh, nekako prenesti na javnost eh, svojih idej, kajti večkrat e, mediji enostavno to preprečujejo. In to velja tudi za celo vrsto drugih kanalov. Mm, cela vrsta medijev je mm, v zasebni lasti in zaradi tega prihaja do različnih zavezništev. Zavežni, Kar pa zadeva organizacije v Egiptu, lahko povem, da a, nimajo veliko izkušenj s a, politiko. Biti politik je nekaj povsem novega, a, tudi nimaš nobenega dobička od tega dan danes. Ampak mnogi gledajo na Zahod a, skozi a, tudi perspektivo a, pač, a, velike zarote. Ampak v resnici mi moramo ustvarjati mostove za upanja, kajti na tak način bomo zagotovili spremembe, ampak mi morate tudi uh, ponuditi uh, protivteža Sicer sem že izčrpal čas, ampak bom poskusil odgovoriti še na nekatera vprašanja. Moram reči, ti tisti gospi, ki sedi tam a, na a, dnu dvorane, da te informacije, ki ste jih posredovali, so napačne. A, potem, kako a, poznamo kako, in kako poznate arabski svet? Torej, a, mi kot um, uh, arabska oziroma muslimanska bratovščina pravzaprav imamo velike težave. Mnogi nočejo uh, se imeti zavezništva z vanjmi, ker nekateri mislijo, da bi to lahko bil neke vrste politični samomor. Tukaj uh, govorimo samo o birokratskem znanju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 In potem še ena stvar, sicer dejstvo, da nismo del te bitke, ne, to je eh, zelo napačna informacija. Polovica vseh naših eh, članov so ženske, imamo zelo eh, močne korenine v platformi, zelo smo bili upleteni v vse bitke in imamo predstavnike na vseh ravneh, tudi na ravni delavcev. Če želite govoriti, potem dajte najprej se informirati. In potem še zadnja stvar, kar je povdaril predsedujoči, sodelovanje. Da dejansko obstajajo določeni predsotki zaradi konservativnih pogledov, tudi naprimer na, na muslimansko uh, bratovščino. Uh, dejansko uh, naša stranka morda ni tako zelo liberalna, ker uh, ima svoje korenine predvsem v podeželju, ampak morate to razumeti. Hvala lepa. Zdaj pa vam predam besedo za sklepe. Zelo kratka bom. Je pa težko povzeti tako plodno razpravo. Morda je to prvi korak k spostavitvi zaupanja med Evropsko unijo in novim arabskim svetom, ki se zdi, da je bilo izgubljeno. Gospod Panceri je najprej govoril o neodvisnosti pravosodja, da je to predpogoj in da je Evropska unija že ponudila kar nekaj podpore državam Severne Afrike lahko ponudi še več podpore. In prav tako je spostavil tudi medijsko reformo, ki je pomembna poleg pravosodne. Verjetno je bilo najpomembnejše dejstvo, ki ga je omenil gospod Panceri, da potrebujemo jasno zavez za politični islam. Ali je to tisto, kar razume Zahod, ali je to tudi tisto, kar mednarodna skupnost potrebuje, da bi na novo definirali politični islam. Gospod Rekajfi je govoril o Maroku kot primeru. Govoril je o ravnovesju med stabilnostjo in reformami. Veliko arabskih držav tega ni uspelo, tega ravnovesja ni uspelo obdržati. Sam pa je dejal, da to je bil postopek, to je bila pot in da so na pravi poti in da jim je to uspelo. Maroko je primer za druge države in izpostavil je potem dosje človekovih pravic, kar se Maroka tiče, in svoboda tiska. Dejal je, da noben novinar ni bil obsojen in tudi internetne strani so bile blokirane, veliko dela pa poteka in pravi tudi, da imajo politiko odprtih vrat. Gospod Fržani iz Tunizije je dejal, da gre za tranzicijo prehod iz diktature v demokratično družbo. Dejal je, da nov režim je podedoval